Najprej imamo predstavitev študije o širšem čezatlantskem partnerstvu, potem bo spregovoril naš strokovnjak. Gre za gospoda profesora Erika Jonesa. študija se osredotoča na možnosti sodelovanja v širšem čezatlantskem partnerju in eh, govori o mehanizmih, ki jih potrebujemo za spodbujanje tega sodelovanja. Ta razprava sedaj dobiva novo razsežnost po govoru predsednika Obame in po odzivih na ta govor v Evropi s tem bi prišlo do nove razsežnosti tega vprašanja. Istočasno bo predstavil svoj dokument tudi kolega Milan Mon. Gre za vlogo Evropske unije pri spodbudni širšega čezatlantskega partnerstva. Predlagam, da najprej slišimo profesora Jonesa, potem kolega Milana Mona in potem bomo razpravljali o obih predstavitvah. Če se vsi strinjate, Dajem besedo kar profesorju Jonesu. Hvala lepa. Interpreters in your boxes would speak um, preden sem danes zjutraj prišel sem, me je skrbelo, da, nobe, da nihče od uh, tolmačev ne bo razumel teksaškega narečja. Eh, no, ampak zato bom skušal govoriti kar se da počasi in razumljivo. Dobro jutro in pa hvala, da ste mi dali možnost, da nagovorim vaš odbor. Veliko čas mi je, da lahko spregovorim pred poslance Evropskega parlamenta in uh, vesel sem, da lahko z vami delim ugotovitve naše študije. Študija je moštveno delo in vključuje prispevke iz institucij in pa strokovnjakov, po Evropi in Ameriki, vključno za Latinsko Ameriko. Uh, upoštevali smo tudi vaše prispevke, torej prispevke kolegov so uh, iz kolega Afet. Uh, vesel sem, da so temu projektu posvetili toliko pozornosti. Uh, v tem kratkem času bi želel predstaviti naše ugotovitve in pa raziskave. Uh, um, kontekst je zelo primeren. 12. februarja je v svojem govoru stanje v Uniji predsednik Obama napovedal namen, da bo se zauzemal za obširno čezatlansko trgovinsko in pa investicijsko partnerstvo. Naslednji dan se je predsednik Obama uh, srečal tudi z eh, predsednikom Evropskega sveta um, ehm, Hermana Van Rompoja in pa z predsednikom um, Barozom in podali so skupno izjavo o namenu za poglabljanje integracije čez, um, ehm, čezatlantskega gospodarstva. Upam, da bomo dosegli uh, napredek v preostalem trenutnem mandatu Evropske komisije. Uh, Evropski komisar za trgovino Karel de Gucht in pa njegov sogovornik v Združenih narodih, eh, v, v, Združeni, v Združenih državah Amerike, Ron Kirk. Um, tesno sodelujeta in uh, tudi mi moramo poskrbeti za poglobitev že doseženih dogovorov. Ampak vseeno tudi pri najbolj optimističnem scenariju poglobljeno partnerstvo ne bo dovolj za odziv na vse izzive 21. stoletja. Osredotočiti se moramo na Severni Atlantik in pa na trgovino in pa investicije. Resnični napredek bo zahteval še več ambicij, če želimo vzpostaviti trajnostno globalno gospodarstvo, ki bo ponudilo obširno varnost, zaščito človekovih pravic in spodbujanje demokracije. To, če to želimo doseči, moramo v čas atlantsko partnerstvo vključiti tudi nove akterje. Eh, in pomisliti moramo tudi na eh, stranske posledice globalizacije. Gospodarsko povezovanje, ob, ponuja številne obljube, ko gre za zaposlovanje, ko gre za trgovino, istočasno pa ponuja tudi možnost za eh, destabilizacijo političnih institucij, za organizirani kriminal za, um, in druge kršitve človekove, človekovega dostojanstva. Eh, čez Atlantsko partnerstvo mora se odzivati tudi na takšne probleme. Eh, moja prezentacija ima pet delov. Najprej bom eh, predstavil trenutno stanje trgovine in investicij med Evropsko unijo in pa eh, ZDA. V drugem delu bom predstavil novo dimenzijo jug-jug, torej vključitev Indije, Kitajske in pa Afrike. V tretjem delu bom govoril o možnostih uh, področjih politične konvergence, ko gre za varnost, trajnostni razvoj in pa človeško dostojanstvo eh, v državah v Južnem in pa Severnem Atlantiku. V četrtem partnerstvu bom govoril o tem, kako naj bi bilo sodelovanje organizirano in v petem delu bom eh, podal še nekaj specifičnih priporočil. Izhodišna točka je znana in eh, to je povdarila tudi visoka skupina za rast in pa zaposlovanje, Evropa in Severna Amerika predstavljata približno pol uh, svetovnega prometa, pri, približno tretjino globalne trgovine, ampak manj uh, pozornosti posvečamo dejstvu, kako hitro se ta odnos spreminja. Samo pred desetletjem je bila teža čezatlantskega gospodarstva veliko večja, uh, ampak sedaj se. Uh, ti gospodarski sektori hitro spreminjajo, to se odraža tako na investicijah, kakor tudi v trgovini. Ampak eh, tudi pri tako globokem gospodarskem partnerstvu, eh, kot je čez Atlantsko, se dogajajo spremembe. Južno-severna eh, os se je izkazala za bolj odporno, deloma zaradi dediščine kolonializma in zaradi regionalnih sfer vpliva ter zaradi tudi preferenčnih, uh, zaradi sistema splošnih preferenc pri trgovinskih odnosih. Afriške države trgujejo prej z Evropo, Eh, in tudi to ima zgodovinsko eh, razsežnost. Eh, Nizozemci, francozi in pa britanci imajo nekdanje kolonije v, Karib v Karibih, Portuga portugalci pa imajo posebne odnose z Brazilijo. Um, no, uh, sedaj že uh, neveljavni sporaz sporazum iz Kotonuja uh, pa je dokazal, da lahko zastavimo tudi nove okvirje takšni, uh, takšni trgovini in da lahko zastavimo načelo nediskriminacije v samo srčiko režima STO. Um, evropski odziv je bil ta, da so spodbujali regionalne uh, sporazume in pa sporazume o ekonomskem partnerstvu, istočasno pa so posvetili posebno pozornost uh, manj razvitim državam, eh, ki jim je Evropska unija ponudila dostop do svojega trga, razen ko gre za orožje. Ampak več je bilo tudi bilateralnih in pa več stranskih sporazumov. Sedaj moramo preseči kot onuše po izteku tega sporazuma leta 2020. Na ta način bomo dobili sporazum, ki bo bolj primeren razvojni politiki Evropske unije in bo manj odvisen od eh, kolonialne zgodovine. Medtem pa se pojavljajo novi trgi v Latinski Ameriki, Aziji, Afriki in to ti trgi eh, so v zadnjem času zelo napredovali, čeprav še niso v samem centru trgovanja um, razvijajoče moči v Aziji so močno vstopile v afriške trge. Leta 2000 je Kitajska predstavljala več kot 6 odstotkov izvozov v Afriko, leta 2009 pa jih predstavlja že 20 odstotkov. In Indija, Brazilija, Rusija in pa Turčija zatem ne zaostajajo močno. Ehm, Indiji posvečamo tukaj posebno eh, pozornost. Indijska prisotnost na afriškem trgu je bila sedaj omejena predvsem na jugovzhod del kontinenta, eh, v zahodni in pa severni Afriki je Indija manj prisotna. Ampak eh, nemški Marshall Fund je nedavno objavil ugotovitev, da bo tudi Južni Atlantik postal bolj pomemben trgovinski partner Indije. Eh, in eh, razlogi za to so številni, gre za kulturalno diasporo, ki eh, zaradi nekdanje britanske, nizozemske in pa portugalske kolonizacije, zaradi um, vedno večjega vpliva teh uh, razvijajočih se moči in pa kitajske in pa za potrebe po surovinah in pa živilih. Prav tako je treba v to partnerstvo zajeti države Latinske Amerike. Na ta način bi tudi lažje sodelovali z Kitajsko v številnih razsežnostih, prav tako bi na ta način lažje sodelovali z razvejočimi močmi, kot je Indija in na to na proaktiven način. Ampak širško, širše čezatlansko partnerstvo mora biti več kot uh, uh, nek sistem. Uh, protekcionizma. Ponuditi moramo nove možnosti za politične konvergence v evropskih državah, v Severni Ameriki in pa v Latinski Ameriki. Ogledati si moramo predvsem tri področja. Najprej fizična varnost, ki vključuje tako široke teme kot piratstvo v um, oceanih, uh, potem uh, širjanje orožja za množično uničevanje v globalnem smislu. Noben del, eh, nobena odrežena stran ne more ignorirati teh izzivov. Eh, piratstvo v Ginejskem zalivu je vedno večja grožnja in eh, gro, grozi, da bo ogrozila tudi proizvodnjo v Severni Afriki. Takšno piratstvo se lahko pojavi v politični nestabilnosti. V času takšne nestabilnosti je aktivnost mili, mili, oboroženih militantnih skupin eh, še večja grožnja. Nekateri imajo sedaj dostop do orožja, s katerim lahko grozijo tudi civilni družbi. In širjenje eh, orožja za množično orožje je tudi jasna grožnja. Eh, sodelovanje, čezatlantsko sodelovanje mm, lahko tukaj okrepi tradicionalne eh, pomorske poti v Gvinejskem, stel, v Gvinejskem eh, zalivu in lahko okrepi tudi mednarodna prizadevanja za, prizadeva, za uh, preprečevanje širjanja orožja na mozočno uničenje. Potem tudi, ko gre za okolje in pa energijo lahko čezatlantsko partnerstvo ponudi veliko novega. Tukaj si moramo ogledati tradicionalne partnerje, pa tudi države z novimi možnosti izkoriščanja virov, kot so ZDA ali Brazilija. Tukaj se ponujajo številne možnosti za trgovino v čezatlantskem prostoru. To je lahko gospodar, ne samo gospodarsko koristno, ampak lahko izboljša tudi varnost oskrbe z energijo v Evropi. Izjiv je tukaj ta, da je treba sodelovati za to, da izboljšamo tehnike pridobivanja, da diversificiramo investicije in da poskrbimo za eh, transportne poti, predvsem ko gre za utekočinjeni plin. Takšna prizadevanja zahtevajo tudi zaščito okolja, pred uh, lokalnimi vplivi in pa pred vplivi transporta, rafinerij in pa uh, vplivi globalnega segrevanja. Tukaj je manj navdušena za sodelovanje, vseeno pa obstaja potreba po zbujanju osveščanja. Vedeti moramo, kakšni so stroški eh, vzdržnega pridobivanja energije. Tukaj so obremenjene predvsem države Južnega Atlantika. Potem še priseljevanje in pa organizirani kriminal, to so stranski učinki globalizacije oziroma to so najbolj očitni stranski učinki. To se tudi najbolj čuti na ravneh posameznikov. Vsi poznate zgodbo o organiziranem kriminalu, zlasti ko gre za trgovino z drogami, ampak manj poznamo uh, vzorce gibanja čez Atlantik. Leta 2008 je ZDA eh, uživala štirikrat več drog kot Evropska unija in danes se je to precej izenačilo. Eh, to ne vpliva samo na prebivalce v Latinski Ameriki, ki trpijo zaradi nasilja, organiziranega kriminala ali eh, tiste, ki trpijo zaradi širjena takšnih odvisnosti. To vpliva na države v Zahodnji Afriki, v Karibskih otokih, ki so točke za, za eh, prevoz teh drog in zato postajajo točke pranja denarja in pa trgovine z ljudmi. Številne zmed teh aktivnosti so še vedno omejene na regije. Eh, v glavnem prihajajo žrtve trgovine za ljudmi iz subsaharske Afrike ali iz uh, vzhoda. V uh, Ameriki pa prihajajo takšne žrtve iz juga. Vseeno se moramo skupaj spoprijeti za problem nezakonitega priseljevanja v celotnem atlantskem prostoru. Tukaj je treba izkoristiti sinergije z združenimi prizadevanji. V tem delu naše študije uh, smo osvetlili že obstoječe uh, politike, naprimer uh, eh, izboljšanje informacijskih tokov in pa izmenjavanje na boljših praks. Prav tako pa se želimo boriti proti nezakonitemu priseljevanju delavcev. Vse kaže na to, kako so naše regije med seboj povezane. dejansko so vsa ta področja med seboj povezana. Eh, treba je spodbujati skupne ukrepe in eh, tudi v tem smislu moramo poglobiti čezatlansko partnerstvo. Eh, zato moramo posvetiti številne forume za interakcijo v čezatlanskem smislu. In tukaj prehajam na četrti del mojega govora. V naši analizi najprej se osredotočamo na to, kar imamo na razpolago v Latinski Ameriki. Zakaj Latinska Amerika nima jasnega vodje? Brazilija je sicer največja v smislu prebivalca in pa ekonomskega potencijala, ima veliko surovin in pa diplomatske kompetence in je tudi samozavesten partner tako za Evropo, kakor tudi za države Severne Amerike. Vendar pa Brazilija ni sprejeta kot vodja, čeprav. Uh, sosede cenijo njeno vlogo. Ima pa tudi uh, velike izzive doma, zato se ne more uzjeveljaviti kot glavni glas Latinske Amerike. Regionalno vodenje ni več prioriteta za brazilske politike. Ti se želijo uveljaviti na globalni ravni. Eh, seveda zato Brazilija ne želi zanemariti regionalnih eh, spodbud ampak eh, pomeni zato, da se želi eh, osredotočiti na eh, splošne latinskoameriške interese. Na Latinsko Ameriko se moramo osredotočiti tudi zaradi institucionalnega vidika. Institucije ne morejo nadomestiti močnega vodstva, lahko sicer pomenijo dragocene platforme za dialog, za interakcijo, ampak nima tako močnih mehanizmov kot Evropska unija za zagotavljanje skladnosti z eh, skupnimi sporazumi. Prav tako te institucije nimajo enake avtoritete kot eh, institucije na ravni Evropske unije. To je opažanje, ne kritika. Eh, ko gre za mm, organizacije, kot je Mercosur in pa eh, druge latinskoamerijske organizacije, lahko ti organizacije ponudijo sicer določeno eh, dodano vrednost, ampak eh, ne sodelujejo v dovoljšni meri z ostalimi partnerji v Latinski Ameriki. Dosedanje sodelovanje ni dovolj, če si ogledamo naprimer področje varnosti. Ovse bi lahko, na primer, delila svoje izkušnje z državami Južne Amerike ali poglobila solo sodelovanje z južnoameriškimi državami. Tudi NATO bi lahko tukaj okrepil svoj vpliv. Gospodarsko sodelovanje je že olajšano skozi organizacije, kot je Mednarodni denarni sklad ali Svetovna banka. Um, ampak tem organizacijam manjka legitimnosti v teh državah. Te organizacije treba reformirati, če želimo okrepiti čezatlansko partnerstvo. Najprej je potrebna politična volja za uh, razumevanje potrebe po spremembi, tako v Evropi, kakor tudi v Združenem narodu. Enako bi lahko rekli za Združene narode. Tukaj je. Treba razumeti, da lahko ima ZN pozitiven vpliv na Atlantik, čeprav obstaja potreba po reformi njenih institucij to je še vedno najboljša arena za spodbujanje skupnih ukrepov. E, tukaj želimo izpostaviti predvsem pomorsko varnost, e, pridobivanje naravnih virov, e, okoljsko vzdržnost, gospodarski razvoj in pa reševanje konfliktov. Pomembno je, da gradimo na tem, kar že imamo na razpolago. In tukaj se začne zadnji del moje predstavitve. Eh, kolegi iz AFEDA so me zaprosili naj uh, na podlagi ugotovitev iz študije pripravimo priporočila. Eh, ta, ta priporočila imajo pet strateških komponent. Um, ta priporočila izpostavlja inštrumente, ampak osredotočajo se tudi na cilje. Najprej uh, opolnomočenje. Če se strinjate z nami, da Latinska Amerika nima enake stopnje povezanosti kot Evropska eh, unija, ZDA in pa Kanada, potem moramo to spremeniti, zato da bi dosegli enako vredno partnerstvo. Uh, menimo, da bi se morali osredotočiti na Brazilijo in to vas resno ne preseneča. Evropska unija ima strateško partnerstvo za Brazilijo že od leta 2007 in nedavno skupna izjava na poslovnem vrhu Evropske unije in pa Brazilije. Prav tako govori o potrebi po tesnem sodelovanju v multilateralnih forumih. Eh, ampak eh, zato moramo najprej eh, ustvariti ustrezne pogoje. To pomeni, da moramo podvojiti prizadevanja za izgradnjo zmogljivosti v latinskoameriških regionalnih organizacijah. To pomeni, da moramo spodbujati tudi druge države, ki vstopajo v Južni Atlantik, kot so Kitajska in pa Indija, da naj sodelujejo v večstranskih forumih. Ampak to je instrument, ne še cilj. Tukaj ostane. Tukaj postane pomembna druga strateška komponenta. Ko gre za varnost, menimo, da bi moralo čezatlantsko partnerstvo vključiti uh, Um, neko skupno lastništvo problemov, ki obstajajo v tej regiji. To mora vključevati preglednost, uh, boljše izmanjevanje informacij uh, in pa sodelovanje, ko gre za boj proti terorizmu in pa ekstremizmu. Tu je treba podarjati pomen pravne države. Treba je razdeliti bremena, tako da bomo se lahko lažje prilagajali stroškom uh, podnebnih sprememb spodbija, spodbujati, moramo tudi skupne, uh, skupna prizadevanja na področju raziskav, ko gre podariti, moramo tudi človeško razsežnost eh, priseljevanja in pa razvoja. Eh, moramo se osredotočati tudi na stabilnost političnih institucij in pa pomen nevladnih organizacij. Ti so lahko uh, um, akter spodbujanja odgovornosti. In pa zadnja strategija se ogleda splošne izzive partnerstva. Pozivamo Evropsko unijo, da naj ustvarja pogoje, znotraj katerih bodo lahko vsi časatlanski partnerji prevzeli odgovornost, ki jim pripada. Administracija Obame to imenuje vodanje od zadaj. Uh, prav tako moramo prisluhniti glasovom iz Latinske Amerike, moramo reformirati institucije in razumeti, da je regionalizacija v Latinski Ameriki drugačna integracija v Evropski uniji. Zadnjo, zadnjo pripravljanje po, zadnjo priporočilo izhaja iz uh, eh, 50-letne franko-germanske pogodbe o prijateljstvu. To pomeni, da je bistvenega pomena politično sodelovanje in pa uh, izobraževalne in pa kulturne izmenjave. Evropska unija ima tukaj dolgoročne izkušnje in uh, mislim, da bi morali v takšno interakcijo vključiti tudi države iz Južnega Atlantika. Uh, um, trajnostnega partnerstva ne moremo izgraditi v eni generaciji in tukaj ne gre samo za vprašanje investicij in trgovine, gre za širok socialni proces, ki se razvija skozi generacije, ampak je pa vreden vsega časa in pa prizadevan. Hvala lepa za vaše pozornost. Much, Jones, uh, Hvala lepa gospod Jones, sedaj pa gospod Milamon. Hvala lepa, hvala gospod Jones za vaš prispevek in študijo. Kar pa zadeva moje poročilo, imate pred seboj dokumente, ki, delovni dokument, ki ga povzema v osnovi. In ta dokument eh, se stoji iz dveh delov, kot tudi moje poročilo. Uh, Po eni strani govorimo o klasičnih čezatlantskih odnosih, ki se odvijajo predvsem med Washingtonom in Brusljem, torej ZDA in Evropsko unijo. In po drugi strani še širše čezatlantsko eh, partnerstvo, o katerem je govoril tudi gospod Jones. Mogoče bi se najlaže navezal na poročilo gospoda Jonesa tako, da se osredotočim na ta drugi del svojega poročila in sicer na to globalno perspektivo čezatlantskih odnosov. V zadnjih letih ehm, se tukaj o marsičem govori tudi o pobudi se strani maroške vlade, ki je organizirala nekaj konference zadnjo decembra lansko leto v zadnjem času pa se nasplošno ugotavlja več interesa za to širšo perspektivo. Gre za to, da bi na obeh bregih Atlantika, torej ne samo na severu, ampak tudi na jugu, se zavedali skupnih izzivov in se jih skupno lotili eh, v smislu sodelovanja in na podlagi skupnih idej. In to je analiza, na kateri temelji eh, ta študija ki se ukvarja predvsem z dogodki v zadnjih tretjih letih. Torej ta velik prostor, čezatlantski prostor, v katerem imamo države v sponu, kot so Brazilija, Južna Afrika, Nigerija, na drugi strani pa seveda tudi Mehika, na katero ne smemo pozabiti. In še eno dejstvo bi izpostavil in sicer čezatlantske države ob tem ko ne smemo pozabiti na naraščajoči pomen Kitajske in Indije, eh, so države, ki sprožajo pozornost na bistveno globalnejši ravni. In ob tem dejstvu, ko imamo sedaj akterje tudi na akademski ravni, univerzitetni ravni, ki razmišljajo o o um, neki globalni spremembi pristopa do tega področja. No, in na podlagi odnosov, ki jih imamo med ZDA in Evropsko unijo, je pomembno, da obe strani proučita možnosti in pobude, ki bi jih lahko zagnali za to, da bi prišli do tega globalnejšega povezovanja v čezatlantskem prostoru. Uh, Eh, vprašati se moramo, kateri bi bili tukaj primerni akterji in sogovorniki in kateri mehanizmi, ki bi jih kazalo vzpostaviti. Akterji, seveda Latinska Amerika in uh, Karibi, to je področje, ki ima tesne vizi z Evropsko unijo zaradi zgodovinskih razlogov in te vizi postajajo vse tesnejše. O tem govorimo že veliko let, vendar pa to ni pripeljalo do veliko konkretnih rezultatov. Torej, na katerih področjih bi lahko imeli kakšno dodano vrednost in eh, skupne interese? Govorili ste o energiji, o varnosti, o nelegalnih eh, tokovih, droge in drugih, o podnebnih spremembah, ciljih tisočletja. Eh, omenil sem že varnostne težave, vprašanje globalnega upravljanja. Um, in uh, vprašanje Združenih narodov, glede katerega ima severnoameriško področje nekoliko drugačen pristop kot drugi akteri. Vsekakor so to možne teme, ki jih je pa možno še razširiti. Potem pa še seveda trgovsko-ekonomsko <coughs> področje. Glede na to, da že obstajajo zelo tesne gospodarske vizije med Evropsko unijo in latinskoameriškimi državami, pa ter Kanado in Združenimi državami na severni polobli. Ehm, se za to področje sodelovanja že uporabljajo dogovori, kot so nafta in eh, dogovori med latinskoameriškimi državami in tako naprej. Torej, Eh, na podlagi novega dogovora bi verjetno lahko sklenili nek pravi trikotnik med Evropsko unijo, eh, Severno Ameriko, torej Kanado, ZDA in Mehiko ter nekaterimi državami iz Južne Amerike. In tako bi lahko v prihodnosti ustvarili neko trikotno, trikotnik, eh, zelo velik in pomemben trikotnik gospodarskih odnosov. Um, ne bom se v to dosti spuščal, zato ker bi ostal raje v okvirih pristojnosti našega odbora AFED. Ampak drugo vprašanje, kateri pa so mehanizmi, ki bi jih kazalo vzpostaviti z latinskoameriškimi partnerji bi se seveda morali o tem še pogovoriti, predvsem pa bi morali vzpostaviti pogovor in izkoristiti možnosti s partnerji iz Srednje Amerike. Uh, To povezovanje bi morali okrepiti. Eh, pri tem bi želel omeniti tudi eh, notranje povezave v Južni Ameriki, kot so mm, Anska skupnost, eh, Mercosur in tako naprej. Torej, izkoristiti bi morali že obstoječe strukture in ugotoviti, s katerimi bi lahko vzpostavili dialog in jih vključili v naše sodelovanje. Eh, potem imamo tukaj tudi velike vrhe, ki jih že organiziramo Evropska unija z državami Latinske Amerike ter ZDA tudi z državami Latinske Amerike in so lahko bi to um, strukturo sodelovanja že izkoristili tudi za nadaljne sodelovanje um, od leta 2015 naprej. Torej toliko, kar zadeva Latinsko Ameriko. Seveda pa imamo v Atlantiku tudi druge stebre, s katerimi imamo bolj ali manj tesne povezave. Predvsem pa moram tukaj izpostaviti Afriko in njen zahodni atlantski breg. Tukaj se pojavlja problem, ki ga je gospod Jones že izpostavil, in sicer problem trgovanja z drogo, ki je že trikotne narave med Južno Ameriko, Zahodno Afriko in e, na to Evropo, kamor vse priteka. To pomeni e, in seveda še Severno Ameriko, tako da imamo tukaj štiri tokove. Potem e, pa je treba omeniti tudi trgovanje z orožjem, piratstvo. Pa še druge teme, ki so bile že omenjene, podnebne spremembe, globalno upravljanje in tako naprej. Tako da bi to čezatlantsko globalno upravljanje gotovo lahko imelo neko dodano vrednost. Sodelovanje z afriškimi državami. Eh, je tudi že vzpostavljeno, vzpostav, videno, videli smo to tudi sedaj ob krizi v Maliju. In zato bi za konec um, se vrnil k tej globalni perspektivi čezatlantskega partnerstva. Tukaj imamo zelo odprte možnosti. Um, vsekakor gre tukaj za precej kompleksno območje sveta. Um, Zato je treba še opredeliti smernice sodelovanja v tem področju v prihodnje. Predvsem pa se moramo tukaj osredotočati na lastne agende, eh, na naše časovnice medregijskega sodelovanja, ki obstajajo, pri katerih pa je ta globalna čezatlantska komponenta še odsotna. Tako da eh, se moramo s tem še ukvarjati, zato da bomo vzpostavili to zavest, da skupaj pripadamo temu skupnemu atlantskemu področju. Te zavesti zaenkrat seveda še ni. Zato um, bomo o tem še govorili z gospodom Johnsonom, ki bo gotovo lahko pomembno prispeval k naši razpravi v nadaljevanju. Drugi del pa zadeva naše klasične odnose med Evropo in um, ehm, ZDA. Po Eh, govoru predsednika Obame smo videli, da je mm, tudi na drugi strani prisotno zavedanje o pomenu okrepitve teh odnosov. Ravno tako je pomembno okrepljeno in koordinirano sodelovanje na globalni ravni na obeh stranih Atlantika. Glede na vse spremembe, ki se dogajajo na globalni ravni, je pomembno, da oba akterja koordinirano delujeta pri soočanju z globalnimi izzivi. Ravno tako potrebujemo tesno sodelovanje pri celi vrsti aktualnih vprašanj in sporov, kot so mm, arabska pomlad, situacija v Afganistanu, v Maliju in v drugih državah. In zato želim še enkrat povdariti, kot sem to že napisal v svojem poročilu iz leta 2009, da bi bilo primerno ustvariti nek čezatlantski politični svet eh, TPC, znotraj katerega bi si izmenjavali strateške smernice zunanje politike obeh pomembnih partnerjev, česar zaenkrat še nimamo. Zavedam se tudi tega, da Evropska unija potrebuje neko pravo zunanjo politiko, tudi neko pravo varnostno in obrambno politiko, če želimo zagotoviti učinkovitost delovanja na tej ravni. In e, pri tem se moram navezati tudi na trenutni kontekst, v katerem se zmanjšujejo proračunska sredstva. In, e, tudi na moment, v katerem v Združenih državah eh, se daje prednost drugim vprašanjem. Zato uh, bi želel poudariti tudi pomen čezatlantskega zakonodajnega dialoga, ki je pomemben organ za vzpostavljanje in krepitev parlamentarnega dialoga. Tako da več kot toliko sedaj ne bi želel izkoriščati vašega časa, saj se mi zdijo zelo pomembne izmenjave z gospodom Johnsonom, ki jih bomo še imeli. Hvala. Hvala lepa obema poročevalcema za te uvodne besede v razpravo, ki nas bo spremljala še kar nekaj časa in na katero bomo morali vplivati. Še prav posebno se mi zdi pomembno, da ne mislimo pri čezatlantskem partnerstvu samo o EU in ZDA, da govorimo tudi o širšem kontekstu, tudi o naprimer Latinski Ameriki. Mislim pa tudi, da čeprav nismo pristojni za to, da moramo vprašanje, kar se tiče pogajen o čezatlantskem sporazumu, biti v to tudi vključeni. Tukaj gre tudi za ne carinske ovire, o katerih moramo govoriti, kajti tudi strateški aspekt je vsaj tako pomemben kot gospodarsko-politični. To je ključni razlog, zakaj potem varnostni vidiki, naprimer pri naročenem prebivalstvu, niso več tako pomembni po koncu hladne vojne. In sedaj moramo seveda videti, kako bodo ti čezatlantski odnosi postavljeni na druge temelje. In tukaj seveda še prav posebno mislim na to, da moramo na ekonomskem področju doseči napredek, naprimer čezatlantski trg, kateremu bi lahko pristopili tudi drugi, kot sem dejal, severne in južne sosede in dle ZDA. In to je gotovo vedno bolj pomembno, vedno bolj pomembna je gospodarska rast in so varnostno-politične sposobnosti te zelo pomembne zonanje politične teme. V tem kontekstu, tako kot je bilo to predstavljeno, moramo to tudi umestiti. Mislim, da te carinske unije ne bomo dosegli, če ne bomo imeli splošne politične volje in pritiska. če bomo vse prepuščali samo tehnični ravni komisiji in tudi na ameriški strani tehnični ravni, potem se bomo pogajali 20 let in nam še ne bo uspelo. Zato torej moramo vzpostaviti tudi nadrejeni politični pritisk, da bi to dosegli in da bi potem to zonanje politično dimenzijo še razširili. Hvala lepa. Še enkrat Salafranka. Hvala lepa. Tudi jaz bi se želel gospodu Johnsu zahvaliti za njegovo predstavitev, pa tudi poročevalcu gospodu Miljanu Monu za delovni dokument, eh, v katerem je izkazal eh, svoje poznavanje tega področja in ki ga je tudi zelo vestno pripravil in nas tako uvedel v to področje, ki je izredno pomembno, kot je povedal tudi predsednik našega odbora. In področje, za katero je gospod Miljan Mon poročevalec. Želel bi to zadevo navezati na besede predsednika Evropske komisije gospoda Baroza, ki jih je izrekel na začetku tega leta in sicer, da kljub eh, raznim temnim platem v zvezi z evrom, ki smo jih slišali eh, v lanskem letu in v zvezi z krizo, je Evropska unija še vedno zelo pomemben akter na mednarodnem trgu s 500 milijoni državljanov, ki večinoma uporabljajo isto valuto in je zato izredno pomemben izvoznik in uvoznik in zelo pomemben akter eh, na razvojnem področju. Eh, včeraj smo slišali, da mm, gospoda Barozo in Van Rompuy razpravljata o novem okviru finančnih perspektiv in e, pomoč, ki jo ponuja Evropska unija, je eno od poglavij, ki pres, dosega približno 3 odstotke sredstev v, znotraj tega večletnega okvira. E, Zelo pomembno se mi zdi omeniti tudi vrh med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko ter Karibi, ki je potekal v Čilu, eh, kar je zelo pomembno izpostaviti, predvsem zaradi eh, gospodarskih izmenjav. Eh, tukaj gre, če se štejemo vse prebivalce skupaj, za dobro milijardo ljudi in za skoraj tretjino držav, ki so tudi članice znotraj Združenih narodov. Eh, povedano je tudi bilo, da imamo pridružitveni sporazum in eh, strateško usmeritev z Mehiko. Ravno tako imamo podobne odnose s Čilom in eh, v decembru smo podpisali namiro o podobnih odnosih z Centralno Ameriko. Ravno tako s Perujem in Kolumbijo. Z Brazilijo imamo strateško sodelovanje, saj zaradi jasnih razlogov do sedaj še nismo mogli podpisati sporazuma med Evropsko unijo in Merkosurjem. E, pripravljamo tudi dvostransko agendo med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko, ki bo postala globalna agenda. Torej ne bo šlo tukaj samo za probleme ki jih obravnavamo v naših odnosih z Južno Ameriko, ampak tudi za globalna vprašanja, kot je boj proti terorizmu eh, in eh, trgovanju z drogami, mm, vprašanje podnebnih sprememb in druga pomembna globalna vprašanja. Še zlasti bi se vrnil tukaj k trgovanju z drogami. Eh, ki so še vedno pereč problem, kljub temu, da se je njihovo uživanje precej zmanjšalo, še zlasti v združenih državah. Potem pa so tukaj še druge teme, ki um, so zelo pomembne v perspektivi, ki smo si jo zastavili. Kljub temu pa je treba povedati zelo jasno, gospod predsednik, da imamo neke da imamo tudi nove podatke eh, vezane predvsem na globalizacijo. Svet se ne vrti več zgolj okoli skupine eh, G8, to smo videli že sedaj eh, ob vrhu v Rusiji, kamor so prišle tudi tri eh, južnoameriške države. Nihče več eh, ne dvomi, da eh, so tudi države Južne Amerike zelo pomembne na mednarodni lestvici, da nista več samo Evropa in ZDA tisti, ki boste Egipta nudili pomoč tudi afriškim državam, eh, potem eh, se vsi zavedamo tudi pomena Kitajske in Šangaja. In eh, ne nazadnje, najbogatejši človek na svetu ni več Bill Gates, ampak je Mehičan. Ehm, Kitajska je zelo agresivno vstopila na južnoameriške trge in je že izrinila ZDA iz prvega mesta na, ki ga je zasedala kot najpomembnejši gospodarski partner južnoameriških držav. In vsi pravijo, da se bo do leta 2015 eh, Kitajska uvrstila tudi pred Evropsko unijo in bo postala prvi trgovinski partner Južne Amerike. Trenutno se ve, da je Evropska unija eh, najpomembnejši vlagatelj v Južni Ameriki, eh, ampak. Eh, Kitajska nam sledi tesno za petami. E, zato mislim, da bo treba pri teh odnosih v čezatlantskem področju najti primerne odnose. To, tukaj več ne bo šlo zgolj za odnose med dvema, ampak gotovo za odnose med vsaj tremi. In trenutno so vloge gotovo eh, nepravilno razdeljene. Eh, Govorimo seveda o sodelovanju znotraj tega morebitnega čezatlantskega trikotnika, vendar pa bo treba tudi jasno eh, se zavedati, kakšne bodo naloge znotraj tega. Primer, eh, države članice Evropske unije ulagajo. Eh, v, um, gradbeništvo dosti več kot Japonska in druge države. In zato se je treba tukaj zavedati pomena in teže posameznega akterja in potreba, potrebno bo na tej podlagi najti komplementarnost med. Uh, posameznimi akteri, torej med Kanado in Združenimi državami, v Južni Ameriki med Perujem in Kolumbijo in tako naprej. Zagotoviti moramo namreč, da se bodo obveznosti bolj enakomerno porazdelile. Poleg tega bi se pa navezal še na nove akterje in tiste, ki prispevajo k povezovanju znotraj procesov znotraj Južne Amerike. Ne smemo si namreč slepiti celak je skupina, ki jo vodijo Združene države Amerike preko povezave med ameriškimi državami. Potem se je pojavila skupina UNASUR kot neke pacif, pa še pacifiška zveza in tako naprej. Ampak vse to kaže, da Latinska Amerika postaja neko centralno območje in mislim, da vse analize, ki jih moramo še narediti v Evropski uniji, morajo upoštevati to novo situacijo in prispevati k boljšemu ravnotežju v čezatlantskih odnosih ki seveda vključujejo ZDA, Evropsko unijo in Latinsko Ameriko. Hvala. Hvala lepa gospod predsednik. Me, se upravičujem, da me ni bilo, ko je govoril gospod Milan Mon, prisluhnila pa sem gospodu Jonesu in menim, da je bila njegova predstavitev resnično zelo zanimiva in gotovo bo to prispevalo k delu Milana Mona. Rada bi izpostavila dejstvo, da podpiram um, sodelovanje v trikotniku, če smemo temu tako reči, med državami Latinske Amerike, Južnim Atlantikom in vlogo, ki jo Brazilija lahko in mora odigrati pri varnosti, pa tudi pri globalni svetovni ureditvi. Moje vprašanje za gospoda Jonesa je sledeče. Kakšen je potencial, eh, ki menite, da lahko izide iz vsega tega? namreč iz trgovinskega sporozuma med ZDA in Evropsko unijo. Prav tako pa, če lahko pogledate nekoliko širše, to sodelovanje med državami Latinske Amerike, še prav posebno Brazilijo in Evropsko unijo. Torej, za svetovno ureditev, ne samo ekonomsko in trgovinsko gledano. Tudi kar se tiče varnosti. Omenili ste pomen reforme Združenih narodov in mislim, da se strinjam z vami glede Brazilije, da pa potem seveda je vprašanje reforme varnostnega sveta Združenih narodov ključnega pomena. To je vprašanje, ki ni vprašanje samo za Brazilijo, to je vprašanje za vse nas, kajti tako bi lahko zagotovili legitimnost ukrepov varnostnega sveta. Tega pa sploh ni več na našem dnevnem redu. Kar se področja varnosti tiče, pa ste prav tako izpostavili vpliv azijskih velesil v Afriki, še prav posebno kitajske. Vendar pa, ali ni zanimivo, da v tem trenutku vidimo ZDA, kako se umikajo iz razumljivih razlogov, verjetno tudi iz tehnološkega vidika, iz pomembnih baz, naprimer na Azorih. Vendar pa ne vidimo, da bi potem to zaponevala Evropa. Sedaj obstajajo predloge, da bi to lahko zaponila Kitajska svojo politiko pozicionirana se kjerkoli po svetu samo da bi povečali svoj vpliv. Nihče pa se na to ne odziva. ZDA se ne odzivajo, pa tudi Evropa je tiho. Torej, rada bi vaše pripombe glede tega. Prav tako pa bi rada bolj podrobno spregovorila o vašem priporočilu, da bi ta skupna prizadevanja morala spremljati tudi finančne tokove pri organiziranem kriminalu in terorističnih dejavnostih, ki jih vidimo, da se razvijajo na jugu Atlantika in še prav posebno v državah Zahodne Afrike. V ZDA zakonodaja v tej smeri že obstaja, vemo pa, da obstajajo tudi težave pri izvajanju te zakonodaje. Nič podobnega pa v Evropski uniji nimamo. Kaj mislite, bi lahko bile prednosti interakcije na tem področju? Hvala lepa. Uh, you, Chairman, you, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Jones. Hvala lepa za te sestavine za današnjo razpravo. Najprej, kar se mi zdi predvsej čudno, če se ogledamo leto 2025-2030 da je nekaj, kar zaznamuje čezatlantsko skupnost kot skupnost, ki predstavlja mnenje atlantske skupnosti v globalnem sistemu. Zdi se, da bi v takšnem okviru zelo veliko elementov, ki smo jih že prispevali, lahko uporabili, sedaj pa nekaj misli v tem postopku. To partnerstvo seveda govori o trgovini, investicijah, finančnih storitvah, ali bi to lahko postali ključni elementi pri svetovni ureditvi in bi morda potem to lahko vodilo do nadaljnih pobud, ki bi lahko predvidele preoblikovanje tudi sistema NATO v tem stoletju. To je seveda podlaga za kakšno drugo poročilo, vendar pa seveda tudi kibernetska varnost je zelo pomembna. To je vprašanje NATO in tudi za nas in tudi seveda to je nekaj, kar bi lahko postalo pristojnost tako Eh, tega odnosa, kot tudi česar koli drugega. Tako da bo nadaljna struktura verjetno odvisna od zelo močne ekonomske podlage ZDA in EU. To je jasno. Dva elementa pa bi lahko pomagala pri razvoju, kako se bi lahko to partnerstvo razvijalo. To je bilo omenjeno na Maroškem sestanku, ki sem se ga tudi odeležil konec novembra. In en element je, da bi lahko zagadili mrežo ekonomistov politiko. Žal, vsega nisem točno prebral, slišal pa sem vašo predstavitev danes dopoledne. Morda bi to lahko vključili tudi mm, bančnike centralnih bank in morda tudi tiste, ki pripravljajo dolgoročne trende. Pa naj se gre za izgradno eh, skupnosti v čezatlantskem sistemu med nami in obaščevalnimi službami in eh, sistem analize, če si ogledamo dolgoročne trende, potem lahko vidimo, kam pravzaprav gremo in kje so naši skupni interesi. Ali pa se skupaj jemljete drugo za drugim in to je potem teže. Teže se je potem vse otočiti na vse skupaj. In potem druga stvar. Zdi se mi, da na to gledamo nekoliko preosko. Raje, kot da gledamo na regionalne skupine, zakaj ni kdo pripravljen predlagati Atlantskega APEKA? zanimivo bilo zvedeti, kako se je razvijal, zakaj obstaja, ko imajo vrhove voditeljev, mislim, da se stajajo enkrat na leto. Morda bi lahko imeli nekaj podobnega tudi na tem področju, imeli generalno skupščino enkrat na leto, naprimer septembra, in potem ne bi bilo težko vse združiti. S tem bi potem lahko bilo vse skupaj bolj utipljivo. In če bi to izgrajevali spodaj na zgornjo, to ne bo uspelo, če pa bi imeli vizijo in če je kdo pripravljen to voditi, potem bi morda predsednik Barozo, ki je že poslal sporočilo na maroške sestanek in je pozval k tej mreži, lahko vključili to poročilo, kajti konec koncev gre za sistem svobodnega mišljenja. Rad pa bi do 2030 eh, videl tak atlantski apek in zakaj ne bi začeli sedaj? Eh, Mr. Butikofer. Gospod Butikofer. Thank you, chair film. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za obe predstavitvi. Gospod Mijan Mon ima zelo zanimivo nalogo. Istočasno gre za nadaljni razvoj čezatlantskih odnosov, kot jih poznamo. Po drugi strani pa gre za prizadevanja da bi na novo opredelili te odnose in jih postavili na drugačno podlago. Ta naloga mu lahko uspe le, če bosta obe strani se tega lotili tako, da ne bo prihajalo do protislovi med obema elementoma. Mian Mon in James Ellis pravkar sta dejala, da nimamo torej celovite čezatlantske vizije. To je jasno. Istočasno pa bi dodal, da mislim, da tudi ne moremo imeti atlantske vizije, če pa nimamo celovitega pristopa za čezatlantsko sodelovanje. Če torej nimamo bistvenega elementa tega čezatlantskega bazena, Zahodne Afrike sploh ne obravnavamo kot potencialnega subjekta in kot eh, potencialnega dejavnika te atlantske vizije. Samo zato se pogovarjamo o tem, ker so Kitajci sedaj želeli prevzeti to področje. In če bomo tako nadaljevali, potem si ne morem predstavljati, kako bi atlantska vizija sploh naj izgledala gospod Mijan Mon je govoril o globalnem upravljanju kot o skupni temi. Strinjam se, če si predstavljate, kako izgleda globalno upravljanje na področju sorovin ali kako bi to lahko izgledalo, potem boste hitro prišli do rezultata, da brez udeležbe Afrike to sploh ni možno doseči in takšna atlantska perspektiva tudi na drugih področjih ne bo dovolj pomembna, strateško gledano. In o tem je govoril James Ellis, če ne bomo govorili o panatlantski, vseatlantski pobudi. Torej, ta predstava trikotnika, ki ima tukaj kar nekaj zaveznikov, se mi zdi torej nekoliko nazadnjaška. Kaj ti? čas nas prehiteva. Ni tako, da bi sedaj sever lahko odločal, katere izbrane južne države bo sprejel v elitni klub. Preveč je dinamike že danes na relaciji jug-jug, tudi med Južno Ameriko in Afriko, da bi takšen pristop trikotnika resnično lahko imel pravo strateško perspektivo. Zato mislim, da moramo paziti. Naprimer, ta predstava Čezatlantskega političnega sveta. Če seveda to potem ne bo uviralo nadaljne perspektive, bi že od samega začetka morali ta svet odpreti tudi za Južni Atlantik. In tudi gospod Brok je o tem govoril, tudi v povezavi s pogajanji o čezatlantskem trgovinskem in eh, investicijskem partnerskem sporozumu, bomo morali premisliti o tem, kako bomo že od samega začetka to uredili tako, da ne bo šlo za ekskluziven klub in da bomo izključevali potem Atlantski jug. Hvala lepa. Eh, mm, ehm, dobili smo sporočilo, ga je v dvorani že gospod Kristjan Berger, direktor Evropske diplomacije za Afriko in Bližnji vzhod. In zato vas prosim, da omejite svoje prispevke na dve minuti, da bomo lahko eh, k malu začeli z naslednjo točko, ki bo zelo zanimiva. Naslednji gospod Zivjec. Dziękuję bardzo. E, dobrze, aby te reguły. Hvala lepa. Dobro bi bilo, da bi načela, ki jih je omenil predsedoči, omenili že na začetku razprave, kajti tisti, ki smo čakali na besedo, imajo sedaj več težav pri omejevanju. Naj spregovorimo o obeh predstavitev in o tem, kaj smo slišali. Zdi se mi, da ste tako predstavitev našega poročavca in gospoda Jonesa skušali opredeliti pojem, ki je že precej dobro opredeljen v jeziku diplomacije in politike. Zame so čezatlantski odnosi potreba po vrniti na to, kar pravzaprav so. Samo v bistvu. Tukaj gre za odnose na severu Atlantika. Seveda lahko razširimo to opredelitev kajti v predstavitvah smo um, slišali omembo tudi Kitajske. Seveda, Atlantski ocean ima tudi svoj južni del. In seveda, to je očitno, vendar pa, ko govorimo o čezatlantskih odnosih, ne moremo rešiti težav celotnega sveta, ker je to nerealistično, to se ne da narediti. Sedaj pa bistveni elementi odnosov med EU in ZDA. potem bi rad izpostavil to, da NATO niti enkrat ni bil omenjen. Za me je to simptomatsko. Ko govorimo o varnosti, pozabljamo na obstoječo institucijo, ki ima zelo otipljivo dimenzijo in ki se je v preteklosti že izkazala za učinkovito. Manjka tudi še ena očitna pripomba, obstaja kriza v severnoatlantskih odnosih na območju, ki ga omenjamo, ker so američani Evropi obrnili hrbet. Sedaj iščejo nove, bolj privlačne odnose, naprimer s Kitajsko in ostalimi deli sveta. In to izhaja delno tudi zaradi varnostnih groženj. Torej, če bomo govor predsednika Obame vzrezal spodbudo za ukrepitev čezatlantskih odnosov, potem bi rad omenil pet področji, kjer imamo praktično potrebo po sodelovanju z ZDA in Kanado. Vsaj mm, znotraj načel spoštovanja temeljnih pravic in človekovih pravic in skupnih področji. Najprej okoljska zaščita. Tukaj nimamo skupnega stališča, še vedno imamo težave z ameriškim razumevanjem okoljske zaščite. Drugič, energetska politika. Razumna, dolgoročna energetska politika je lahko zelo privlačna za Evropo. Tretje področje je kibernetska varnost. Združene države Amerike so nekakšen enfant terrible. Zamisli, ki smo jih videli v kontekstu akte, kažejo, da obstajajo velike razlike v razmišljanju na obeh stranih Atlantika. In še zadnji element, kako lahko govorimo o skupnem pristopu, če pa imamo še vedno vizume za nekatere države članice Evropske unije, ko odpotuje v ZDA. Če se obe strani Atlantika ne morata mobilizirati tudi glede enotne politike na Bližnjem vzhodu, to tudi ni dobro, potem bomo zelo težko razširili še naše odnose na Južno Ameriko, Brazilijo, Afriko in tako dalje, ker vemo, da je pač eh, vse povezano, če gledamo širše. Gospod Kelem, hvala lepa. Mislim, da je širša vizija čezatlantskega sodelovanja zelo dobrodošla in potrebna. Kot ste izpostavili, profesor Jones, je trenutni odnos in so trenutni mehanizmi taki, da ne odgovarjajo na izzive tega stoletja. Mislim, da ste omenili tudi neželene posledice globalizacije, na katere se moramo odzvati. In akteri morajo prevzeti odgovornost. Sveda gre tudi za odgovornost za mednarodno sodelovanje, ne samo za regijo ali za določeno državo. Vendar pa ključnega pomena za napredek je sodelovanje na ravni EU-ZDA. Zato je širša vizija čezatlantskega sodelovanja nekaj, kar bo verodostojno, če bosta ZDA in EU lahko uspešno zaključili pogajanja o prosto trgovinskem sporazumu. Prav tako kot je omenil kolega Milan Mon, moramo biti pripravljeni na razširitev in več investicij v eh, skupno zunanjo varnostno politiko, če želimo biti bolj vredostojni. Predlog, da bi naj spostavili politični svet za čezatlantske odnose, mislim, da moramo to podpreti. Strinjam se, to bi moralo biti odprto tudi za odnose z latinskoameriškimi državami, kot so predlagali kolegi. Še eno vprašanje za profesora Jonesa. Omenili ste piratstvo, trgovino z drogami in druge stvari. Niste pa omenili kibernetskih težav to postaja vedno bolj pomembno in to postaja redna razprava, redna tema v naših razpravah, tudi eh, čezatlantskih eh, zakonodajalcev, ali menite, da bi kibernetsko varnost morali tudi omeniti, da bi pozvali naše partnerje naj sledijo minimalnim standardom, eh, normam dobrega obnašanja ali da se saj pridružijo konvenciji iz Budimpešte. Hvala lepa. Last, but not least, Mr. Ne na zadnje, gospod Tenok. Um, well, I'm always interested in sort of... Hvala lepa. Vedno me zanimajo te razprave, ki gledajo nekoliko širše in seveda čez atlantske odnose si vsi želimo izboljšati, jih okrepiti. Veliko je različnih zamisli, seveda pa ne smemo zapostavljati Latinske Amerike. Nihče ni večji zaveznik tega kontinenta kot sem sam. Nimamo pa seveda takšnih povezav kot naše kolege iz Španije in Portugalske, potem pa tudi Karibi. Moja država ima veliko povezav s tem področjem in celo tudi ne odvisno suverena področja tam. To je del Commonwealtha in seveda moramo razviti tudi odnose s Kanado, ki je tudi del tega. In potem tudi različna geometrija, ki povezuje Severno in Južno Ameriko, Afriko z Evropo. Mislim, da je nevarnost te razprave tam, in mislim, da je kolega o tem že govoril, da smo nekoliko razvodnili vse skupaj. Če gremo tako daleč, potem puščamo zelo malo vsebinskega in osredotočal bi se na to, kar je v britanskem tisku že nekaj tednov, na zamisel odnosov med EU in ZDA. To sta dve ekonomski gonili, veresili. To je zelo zanimivo in to je tudi nekaj, kar pošteno bom rekel, politično samo 30 odstotkov prebivalstva želi ostati v Evropski uniji in sedaj načrtujemo referendum o izstopu iz EU. Naši odnosi z EDA bodo ključnega pomena pri javnem mnenju, kar se tiče koncepta Evropske unije in članstva v Evropski uniji. In mislim, da odnos EU z EDA minus eh, Združenega kraljestva ne more imeti pravega pomena, tako da želimo ostati Eh, EU in tu, to je sestavni del te strukture, ki jo moramo spostaviti. Predsednik Obama in kar nekaj ameriškega politika pravi, da si želijo EU ZDA odnos še razviti in to je veliko pomoč. Z tega izhajam. Moje vprašanje za profesora Jonesa, žal mi je, da me tukaj ni bilo, ko ste govorili, pa je veliko vprašanje v našem tisku odnosi ZDA EU-Indija in tukaj gre za tudi prostotrgovinski sporozum med EU in Indijo ali bi pri tem prostotrgovinskem sporozumu, ne vem kako bo to imenovano, enotni gospodarski prostor, nafta, karkoli že, ali bo to vključevalo tudi prost pretok oseb, velik pretok oseb tudi kar se tiče Latinske Amerike in kako bi potem lahko premagali vprašanje kmetijskih subvencij. V preteklosti smo vedno govorili, da je to nemogoče, ker je to nekaj, kar otežuje prostotrgnjski sporozum s kmetijskimi proizvodi, tako na naši kot na ameriški strani. Kako bomo presegli to oviro? Hvala lepa, profesor Jones, sedaj pa vi imate priložnost, da govorite. Prosim. Koliko časa imam? pet. Seven. We can have a gain in <laughs> we'll negotiate. This has been a fascinating debate. And Hvala lepa, ta razprava je bila resnično fascinantna. Hvala lepa vsem, ko ste sodelovali. Priznati moram, da se moje raziskave osredotočajo predvsem na odnose v Severnem Atlantiku in na zadnje sem preučeval gospodarske in pa varnostne odnose v tem delu Atlantika. In tam sem govoril tudi o tem, kako je treba v to plesti NATO in uh, spodbujati oziroma širiti uh, investicije ter skupne standarde. V tem delu smo analizirali ameriško zunanjo politiko in govorili smo o uh, vedno večji nezmožnosti ZDA, da sama rešuje probleme. Zato moramo vedno bolj sprejeti dejstvo, da mora ZDA vzpostavljati neka bistvena partnerstva. In najbolj bistveno partnerstvo za ZDA, za obamino administracijo na to kažejo tudi številne izjave diplomatov in pa številne študije, da je bistvena, bistveni odnos ravno odnos med ZDA in pa Evropo. No, izgrajevanje tega odnosa je pa sedaj izziv in pri njem smo začeli pri našem poročilu. Želeli smo preučiti, kako lahko to partnerstvo prispeva k reševanju problemov, ki jih ZDA in pa Evropa ne moreta reševati sama naše poročilo želi identificirati tudi druge akterje, ki bi jih lahko unesli v to enačbo, tako da bi poskrbeli za bolj učinkovito sodelovanje, da bi lahko internalizirali eksternalitete. In da bo čezatlantski odnos postal uspeh, ko gre torej za storitve, za investicije, za izmenjavo prebivalstva, za kulturne izmenjave in stike. Pri analizi smo se posvetili predvsem latinsko-ameriškemu delu Atlantika in razumem to kritiko, da bi Afriko morali bolj vključiti v ta okvir. No, ampak vendarle, Tesno sem sodeloval z nekdanjim predsednikom Evropske komisije Romanom Prodijem, zato da bi našla neko formulo za to, kako Afriko bolj upeti v naše strukture. Ampak eh, ta legitimnost, ki nam manjka v Latinski Ameriki, um, nam še bolj manjka v Afriki, da kol ne bomo polnomočili tega kontinenta za skupne ukrepe. Uh, um, bomo pač morali zaenkrat iskati partnerja, s kateri lahko sodelujemo najbolj učinkovito in ti so pač v Latinski Ameriki. Gospa Gomeš je vprašala nekaj zelo pomembnega. Rekla je, recimo, da izhajamo iz eh, čezatlantskega trgovinsko-investicijskega partnerstva. Kaj lahko naredimo v regulativnih okvirih, zato da bi okrepili prednosti obstoječega odnosa? in, oziroma da bi to razširili v Južni Atlantik. Ehm, troje bi tukaj izpostavil. Najprej. Bolje moramo razumeti fitosanitarne in sanitarne standarde ter eh, varnost eh, prehrambene verige. To je eno izmed glavnih jabolk spora, ko gre za čezatlantske odnose. Ko je Ron Kirk predstavil TTIP ameriškim uh, novinarjem je rekel, da se s tem vprašanjem moramo ukvariti in da bomo morali v 18 mesecih najti dogovor o tem. Če ne bomo našli tega dogovora, če ne bomo našli standardov za to, kako bolj učinkovito vključiti države Latinske Amerike v podobne fitosanitarne in sanitarne sisteme, kot jih imamo mi, Če nam bo uspelo to doseči, bomo lahko promovirali univerzalne standarde, ki jih boste na koncu morali sprejeti tudi Indija in Kitajska. To je ključnega pomena. Enako lahko rečemo za kibernetsko varnost. Vemo, da obstajajo bistvene razlike med eh, tem, kako ZDA eh, gleda na internet, na svetovni splet in med tem, kako evropejci dojemajo varstvo podatkov. Vseeno pa vemo, da je o tem treba razpravljati. Zakaj? Zato, ker finančne transakcije in izmenjave informacij, tako ko gre za komercialne letalske linije in ko gre za kargo um, uh, uh, prevoz, vse to ima za hrbtenico ravno svetovni splet. Odvisni smo od te arhitekture in zato moramo sprejeti takšne standarde, s pomočjo katerih bomo lahko uh, identificirali ključne vodle informacij in jih zaščitili pred eh, bodi si nevarnimi ali zlobnimi napadi. Ne vem, če bo to lahko narediti. Ampak mislim, da lahko uh, identificiramo kritične točke interneta in da lahko to varnost razširimo tudi za Južni Atlantik. In ko bomo sodelovali z državami Južnega Atlantika, ko bomo skupaj razvijali te standarde, bodo oni te standarde kasneje tudi lažje sprejeli. To je bistvena komponenta. In pa še tretji element finančne transakcije. Tukaj se spet vračam k temu, kar je rekla gospa Gomeš. Uh, iz globalne vojne proti terorju vemo, da neprimerni, varn, da neprimerni varnostni ukrepi, um, torej neprimerni varnostni ukrepi pred 11. Uh, septembrom, Um, ko gre za finančne transakcije, so bili en izmed zrokov za te teroristične napade, za, človek, za trgovine z ljudmi, z um, uh, trgovanjem za drogami gre za jezik finančnih transakcij, ki ga je treba uskladiti, tako da bomo bolje razumeli, zakaj gre. Inštitut SWIFT si prizadeva za ta projekt, ampak eh, čez Atlantsko partnerstvo bi mu lahko bilo v podporo. Seveda pa je tukaj spet treba vključiti države Latinske Amerike, če želimo, da bi nam uspelo. Pa še nekaj bi dodal. Izredno pomembno je, da tudi Evropski parlament podpre ta projekt. Na nazadnje zato, ko smo se iz naših izkušenj naučili, da mm, nek ozek, neko osko osredotočenje na investicije in trgovino potem um, pušča manevrski prostor za negativne pojave drugih. Eh, se pravi, vse skupaj moramo obravnavati celostno in v to moramo vključiti tudi razvejoča se moči, kot so Kitajska in pa Indija. Indija treba razširiti to osko. Um, mm, investicijsko-trgovinski pogled, vse skupaj moramo vključiti v spodbujanje dostojanstva, v spodbujanje demokracije, človekovih pravic. To je tudi sporočilo, ki ga je imel v mislih Romano Prodi, ko je govoril o tem, da je treba okrepiti sodelovanje eh, Evropske unije, ZDA, Kitajsko, njihov vlogo v Afriko. Gre za proces, ki ga moramo zastaviti globalno in začeti pri tisti partneri, s katerimi lahko najlažje sodelujemo. Eh, torej, če se bomo sredotočili na Južni Atlantik, nam to pomaga za dobre izglede. Mon, brevemente, perché avremo altre occasioni per discutere di questo argomento. Sedaj pa za zaključek še gospod Milan Mon, na kratko, ker nimamo več veliko časa. Hvala lepa za zelo zanimive pripombe. Pravzaprav gre za dve entendidas entre la Unión Europea y Estados Unidos una realidad tangible. Odnosi med Evropsko unijo eh, in eh, ZDA in drugimi akterji v čedatlanskih odnosih so dejansko izredno pomembni. Ena razsežnost je zgolj eh, v dvostranskih odnosih, druga razsežnost pa je na globalni ravni. Mislim, da se vsi zavedamo pomena da se začnejo pogajanja in eh, da pridemo do rezultatov. In to je seveda odvisno tudi od delitve pristojnosti, ki jo vsi tukaj poznamo. Vsekakor se je Evropski parlament izrekel pozitivno. Um, kibernetski uh, kriminal je tudi nekaj, eh, kar je zapisano v tem poročilu. Vsekakor leta 2010 je že bila vzpostavljena delovna skupina med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike v zvezi s tem. Še nekaj bi želel izpostaviti. To eh, idejo o čezatlantskem političnem svetu. Mislim, da bi tukaj morali predvsem ustrajati na postopnosti. Ehm, V zvezi s tem smo se začeli pogovarjati že leta 2009 in če se prav spomnim, je na svetu med Evropsko unijo in ZDA 2011 se govorilo o energetski varnosti. E, ustanovil se je tudi tek in e, obe upravi, torej Washington in Bruselj, nista prav zelo naklonjeni ustanavljanju novih inštitucij oziroma organov. Torej, politični stiki so v redu in njim je to dovolj. Mislijo, da ni treba tukaj ustvariti nevih novih institucij. S tem mnenjem se sam sicer ne strinjam. Tako da najprej bo treba ustanoviti um, neko tako institucionalizirano sodelovanje na dvostranski ravni, potem pa ga odpreti še za države Latinske Amerike v eh, nekem drugem koraku. Vsekakor ustrajam na tej ideji postopnosti. Globalna razsežnost eh, je danes nekaj, o čemer razmišlja zelo malo vlad. To je zamisel, ki si mora še utreti pot. In vlade se seveda ukvarjajo z različnimi prednostimi nalogi. Naprimer, Združene države sedaj prednostno obravnavajo azijski prostor, potem prednostno se obravnava gospodarske sporazume. E, in iskreno povedano, mislim, da vsi akteri v čezatlantskem prostoru, e, čezatlantskega povezovanja še ne obravnavajo prednostno. In se mi zdi, da trenutno trenu, čas še ni zrel za neke večje pobude v tem smislu. In zato želim povedati, da se mi eh, organizacija velikih vrhov ne zdi v kratkem zelo učinkovita. Mm, Kvečemo, če bi šlo za vrh znotraj mm, Združenih narodov, naprimer, nek vrh, na katerem bi se res sestali pravi voditelji, ampak eh, pomembni voditelji, ampak mm, v tem trenutku se mi ne zdi, da bi to prineslo kaj veliko pomembnega. Uh, Kakorkoli, eh, na tem bomo delali še vnaprej in mislim, da bomo še imeli kakšno priložnost, da bomo o tem skupaj spregovorili. Zato se zahvaljujem vsem za prispevke in še enkrat želim podariti to, da ima parlament vendarle omejeno vlogo za to področje. Hvala. Hvala, da ste se držali časa. Sedaj bomo šli na naslednjo točko. Eh, zahvaljujem se tudi gospodu Johnsu za sodelovanje. In kot sem vam povedal, je v dvorani že Kristjan eh, Berger, direktor za področje Afrike, Bližnjega vzhoda, arabskega polotoka ehm, znotraj evropske diplomacije. Gre za področja, ki so zelo občutljiva v tem trenutku. In zato bi predlagal, da izkoristimo čas, ki ga imamo na voljo, za razpravo o nekaterih zelo občutljivih situacijah, predvsem v Magrebu, Egipt in Tunizija, ehm, sta tu na dnevnem redu. Ehm, govorimo o Egiptu in novi ustavi ehm, na eni strani ter o Tuniziji in umoru Čokrija Belaida, opozicijskega političnega voditelja. Obe državi preživljata sedaj občutljivo obdobje, zato narašča zaskrbljenost v zvezi z možnostjo novih vlad, da bi prispevale k neki sprejemljivi ravni demokracije. Ravno tako imamo dvome o zmožnostih, da bi nove vlade v Egiptu in Tuniziji odgovorile na pričakovanja državljanov po eh, demokratičnem upravljanju in hkrati je to povezano tudi z zelo občutljivo ekonomsko situacijo. Sam se bom ustavil tukaj in prosil našega gosta, ja, naj se nam javi. Ali ga ni? Okay. You can say there. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me danes povabili, da se udeležim te aktualne razprave o Egiptu in Tuniziji. Ti dve državi sta zelo pomembni partnerici in sta trenutno preživljata težke čase. Uh, skušal bom predstaviti obe državi. Če dovolite, bom začel z Egiptom. Tam prihaja do politične paralizacije med sekularno opozicijo in pa administracijo predsednika Morsija. Mm, vidimo, da prihaja tudi do demonstracij v Kajru in v drugih mestih v Kajru. um, ehm, pravoso, pravosodni sistem ne deluje, vedno več je obtoževanja in uh, očitkov nekaznovanosti. Uh, kar se tiče človekovih pravic in političnih reform, prišlo je do razklica izrednega stanja ob Suškem kanalu ob koncu lanskega leta, prišlo je do nekaj smrtnih kazni po incidentih na nogometnih stadionih. Vojska ima pravico, da aretira civiliste, nevladne organizacije in eh, organizacija človekovih pravic se pritožuje zaradi preganjanja novinarjev, ker naj bi ti žalili uradnike in širili napačne informacije. Obstajajo tudi pomisleki, v zvezi z svobodo, definicijo svobode veroizpovedi, ko gre za veroizpovedi druga kot so islam, judaizem eh, in eh, krščanstvo, predvsem bahaji, ki niso prepoznani kot eh, verska skupina. Videli smo, da je prišlo tudi do spolnega nadlegovanja v času demonstracij in pa do nasilnih odzivov na demonstracije. Eh, ene izmed demonstracij je povzročila 27 smrti. Eh, gospod Lavros Tabriniris, posebni predstavnik Evropske unije za človekove pravice, je ravno obiskal Egipt, imel dobre razprave s predstavniki demokrat, eh, z demokrati predstavniki administracije, z predstavniki predsedstva in uh, ugotovil je, da obstaja pripravljenost predsedstva na razpravo o vseh teh negativnih problemih, o katerih sem govoril in pripravljeni so sodelovati z strokovnjaki iz Evropske unije, ko gre za zakonodajo, zlasti ko gre za zakone, ki urejajo nevladne organizacije, pa tudi pravico do združevanja in zbiranja. Uh, Nevladne organizacije imajo tukaj tudi pomisleke in pa tudi, ko gre za osnutek zakonodaje o pravice do uh, demonstracij, tudi tukaj so nevladne organizacije izrazile številne pomisleke. Naslednji skupek pozitivnih novic je ta, da je Egipt sedaj povabil Evropsko unijo, da naj opazuje um, naslednje volitve, ki se bodo verjetno zgodile aprila ali pa v začetku maja. Datum še ni bil potrjen. Sedaj pa bom spregovoril še o. No, spregovoril sem o situaciji človekovih pravic. Zaskrbajoča je pa tudi gospodarska situacija, predvsem rastoči primankljaj, um, upadanje turizma upadan in pa vedno večji delež revnih o tem spregovoril tudi Bernardino Lion, posebni eh, odposlanec mm, sredozemskih držav, ki je obiskal Egipt prejšnji teden, razpravljal je s predstavniki vlade in opozicije o vseh teh vprašanjih in eh, razvil je načrt eh, za soočanje s temi izzivi. Sporedno potekajo razprave o posojilu mednarodnega denarnega sklada, sedaj je ena izmed političnih strank zaprosila, da bi to posojilo preverili in nadzorovali. Potem, kar se tiče politike, dialog med eh, vlado in opozicijo je bil preložen. zato, da bi se več eh, predstavnikov udeležilo tega nacionalnega dialoga. Eno izmed eh, jabolk spora je ta, ali potrebujejo vlado eh, narodne enotnosti pred ali po volitvami. Predsedstvo ustraja, da bi vlado morali oblikovati šele po volitvah. Opozicija pa želi, da bi bila že sedaj spostavljena vlada narodne enotnosti. Uh, um, no, eh, samo da vam prikažem te težave, ki obstajajo med opozicijo in pa vlado oziroma um, predsedstva. Eh, obisk Bernardina Leona je bil tukaj izredno pomemben, kajti skušal je zbližati opozicijo in vlado. Eh, identificiral je problematična gospodarska področja, primankljaj, upadanje turizma, revščino. To so vprašanja, ki zadevata tako opozicijo, kakor tudi vlado in uh, lahko bi zato obe strani združili okrog reševanja teh problemov. Naslednji teden bomo imeli mm, prvi sestane, s katerim bomo skušali zagnati proces približevanja. Um, toliko, um, kar se tiče mojih uvodnih besed o Egiptu. Prima di dare spazio alle domande dei colleghi, volevo. Preden damo besedo kolegom za vprašanja, bi želel povedati, da imamo še dve temi na dnevnem redu in sicer pregled delovanja Evropske službe za zonanje delovanje in dogovori o partnerstvu z nekaterimi azijskimi državami. To pomeni, da imamo zelo poln dnevni red in prosim tiste, ki se nameravate oglasiti, da se omejite na minuto in pol in računam na vašo vaše prijazno sodelovanje. Kolega Nec. Uh, kolegica Nec. Uh, <clears throat> like... Gospod uh, predsedujoči, kolegi in kolegice, zahvaljujem se gospodu Bergerju za uvodne izjave, ker ste nas zaprosili, da bomo kratki. Bom se skušala osredotočiti na nekatere pozitivne elemente in druge, ki so zaskrbljujoči. Najprej mislim, da moramo pozdraviti dejstvo, uh, da so egipčanske oblasti izdale uradno povabilo za opazovanje volitev. Prej je bilo drugače, potem drugič menim, da bi morali še naprej spodbujati stike in pa dialog med opozicijo in vlado. Tretjič, če želimo kar se da učinkovito Egiptu pomagati, bi morali najprej razčiščiti nekatera pravna vprašanja. Kakšna zunanja pomoč je zakonita, ali obstajajo za to pomoč omejitve, ali so te razumne ali ne. Čeprav razumem, se gospod Lambrinidi že udeležuje takšnega dialoga in upam, da bo ta dialog eh, razjasnil vsa ta vprašanja. Evropski in eh, ameriški skladi, ki so delali v Egiptu, še vedno svojega dela ne morejo upravljati na učinkovit način in to nam otežuje sodelovanje z, Egipt, eh, z mm, nevladnimi organizacijami v Egiptu. Gospa Šake, hvala lepa tudi jaz cenim možnost eh, za to izmenjavo stališče, imam pa nekaj kritičnih vprašanj. Želela bi izvedeti, kaj je vizija, ki se skriva za načelom več za več, s kom se pogajamo in kako lahko zagotovimo, da ne bomo ponavljali napak iz preteklosti, kako lahko zagotovimo, da bomo stali v stiku z novo egipčansko vlado, pa istočasno ostanemo povezani z prebivalstvom. Zdi se mi, da smo nejasni in zavlačujemo. Uh, Drugo vprašanje. Opazila sem mešane signale, ko gre za obiske visoke predstavnice Catherine Ashton in pa predsednika sveta Hermana van Rompoja. Kakšne so njuni ulogi, ko gre za Egipt? Tretjič. Omenili ste smrtne kazni in pa sodbo Port Said, eh, kjer je bilo obsojenih 21 ljudi. Obžalujem izjavo Eštanove, ki ni eh, obtožila teh smrtnih uh, kazni, to je izgubljena priložnost, kajti obsodba smrtne kazni je že dolgoročno dolgotrajno stališče Evropske unije. Zakaj ona tega ni kritizirala ob uh, tej presenetljivi obsodbi? Potem nevladne organizacije, svoboda izražanja, uh, pluralistično vladanje. Uh, Eh, želim podariti tudi potrebo po zaščiti vloge žensk in potrebo po komunikaciji z eh, egipčani o tem, kako pomeno se nam zdi to vprašanje. Da pa končna, končam za nečim pozitivnim. Dobro se mi zdi, da smo bili povabljeni k opazovanju volitev. To bo verjetno dobro vplivalo tudi na zakonodajo nevladnih organizacij. Eh, skratka, menim, da potrebujemo tako kazni, kako tudi spodbude. Eh, in zdaj se mi zdi, da še nismo jasno začrtali eh, meje med obojem. Je stata fat? 22. novembra je bil podan predlog s strani tunizijskih poslancev v zvezi s kazenskim um, zakonikom. In v tem predlogu pred, so predvideli finančne sankcije za to, če bi kdo imel kontakte eh, politične, ekonomske, kulturalne ali kakršnekoli druge s sionistično skupnostjo. Ta predlog predvideva tudi zaporno kazen v višini vsaj šestih let in preklic vseh državljanskih pravic. Glede na to, da ta pobuda ne prihaja eh, samo od enega poslanca, ampak od več deset eh, poslancev iz eh, skupščine, in sicer jih je vsaj 36, se sprašujem, ali to ne predstavlja neke mm, precej hude oblike političnega delovanja, novega političnega delovanja v Tuniziji, mm, ki je bila ena izmed bolj demokratičnih držav med državami Magreba. Gospa Brandner. Hvala lepa. Imam dve vprašanji. Govorili ste o vašem veselju nad eh, srečanjem o pridružitvenem postopku. Uh, ja, jaz mislim, da bi se morali najprej vprašati, kaj smo spoh pripravljeni ponuditi, kaj, kje so naše rdeče linije, kaj smo pripravljeni ponuditi in kakšna so naša pričakovanja. Drugo vprašanje gre za hude zlorabe pravice žensk in nasilje nad ženskami in s tem je povezano tudi vprašanje reforme eh, policije. V kolikšnem smislu se Egipt tukaj posvetuje z Evropsko unijo, torej ko gre za reformo policije, ali jim tukaj pomagamo? Predsednik nima vključenega mikrofona. Hvala lepa. Začel bom z prvim vprašanjem. Pomoč pri pripravi zakonodaje. O tem smo razpravljali z posebnim predstavnikom za človekove pravice prejšnji teden in uh, predsedstvo v Egiptu je izrazilo veliko za upanje, eh, veliko zanimanje za strokovno pomoč Evropske unije pri pripravi zakonodaje. Moramo si ogledati tudi zakonodajo v drugih podobnih arabskih državah. V tem smislu sodelujemo z egipčansko vlado, zato da bi združili pravne strokovnjake in kar se da hitro uh, Eh, pripravili zakonodajo. Ko gre za nevladne organizacije, gre predvsem za vprašanje financiranja, to so izpostavila tudi nevladne organizacije. Nedavni os, eh, zadnji osnutek zakonodaje o nevladnih organizacijah omenja vprašanje financiranja iz zunanih virov. To je zadeva, ki jo je treba še razjasniti. Kar se tiče načela več za več. Tukaj je jasno, kje so naše rdeče linije. Povedali smo, da želimo sodelovati z uh, novo vlado, z, raz, z novimi predstavniki v Severni Afriki, ampak želimo, da se spoštujejo načela pravne države, političnega pluralizma pravice, um, spoštovanja človekovih pravic in temeljih soboščin. To vedno znova ponavljamo, uh, vsi to ponavljamo, ki sodelujemo z predstavniki Egipta. Eh, to sta izpostavila tudi Herman van Rompuy in pa Catherine Ashton pri njunih stikih. O, omenili ste njuni vlogi, ko gre za visoko predstavnico, je njena vloga jasna, vodi politični dialog z Egiptom in pa vodi strokovno skupino, ki razvija naše bilateralne odnose. Potem vprašanje smrtne kazni. Eh, mi vedno podajamo izjave, ko so izrečene smrtne kazni in se, ko se jih izvede in enako se je zgodilo tukaj. Eh, Egričanskim oblastem smo jasno spor, sporočili naše stališče o smrtni kazni. Potem, eh, kar se tiče teh spodbud in pa kazni. Trenutno je pomoč Egiptu ta, da skušamo omeliti revščino. Eh, tukaj še nismo polno uresničili načela več za več, o tem še vedno razpravljamo, razpravljamo z Egiptom. Pridržitveni odbor bo eden izmed forumov, kjer bomo lahko razpravljali o tem. Pri tem je treba poštevati vse omenjene točke, eh, kakšno je stanje človekovih pravic v Egiptu, kakšno je stanje pravne države. O vsem tem bomo razpravljali, ko se bomo odločali tudi o sredstvih, ki jih bi lahko namenili Egiptu. Govorimo o znesku 90 milijonov evrov. O tem znesku bi lahko razmišljali in pri tem seveda upoštevali tudi načelo več za več. kar se tiče tunizijskega kazenskega zakonika. Odkar se je to prvič pojavilo v 27. členom osnutka ustave, smo o tem spregovorili z predstavniki Tunizije, z predstavnikom ustavnega zbora, z predsednikom, z premijem in tako naprej. Zagotovili so nam, da 27. člen ne bo del ustave naši tunizijski sogovorniki so to zagotovili ne samo nam, ampak tudi Združenim državam Amerike in tako naprej. Vsi ti sogovorniki so jasno povedali, da takšen člen ni spremljiv. Potem eh, vprašanje pridružitvenega odbora. Ne vem, če sem eh, v zvezi s tem izrazil svoje veselje, to niso nikoli veseli dogodki, ampak eh, tukaj je pomembno naslednje. To se je sedaj zgodilo po dveh letih prekinitve. Ponovno moramo spostaviti dvostransko sodelovanje in to ravno zaradi vseh teh točk, ki ste jih izpostavili. Jasno želimo povedati, kje so naše rdeče linije. V, ponovno želimo spostaviti strukturo odborov, delovnih odborov, pod odborov, ki se ukvarjajo z posameznimi uh, vprašanji. In s pomočjo tega želimo spodbujati politične in pa gospodarske reforme v Egiptu. Prav gotovo bo del teh razprav tudi vprašanje pravic žensk. O tem bomo razpravljali, tudi o tem bomo razpravljali naslednji teden z našimi kolegi v Egiptu. Hvala lepa, gospod Berger, za vse informacije. Občudoval sem, kako barvito ste se izrazili. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za Evropsko službo za zunanje delovanje. Vesel sem, da je z nami kolega Galtieri, ki je moj soporočevalec. Tukaj imamo tako imenovani issue paper. Zadovoljni smo tudi z razvojem poročila, ampak današnja izmenjava mnen naj bi služila temu, da slišimo tudi vaše pripombe, tiste, ki se vam zdijo pomembne. 28. januarja, torej pred kratkim, smo imeli tudi predstavitev na to temo. Tudi predstavitev o konzularnih službah je, bil pravzaprav del tega, je bila pravzaprav del tega procesa ta pregled dela Evropske službe za zunanje delovanje. Mm, ugotavlja, da takšna organizacija za pregled potrebuje več kot te dve leti, odkar služba obstaja. Pri naših kritikah moramo biti torej pravični in če smo. Če izražamo kritiko, mm, moramo, se mora to razumeti kot naš predlog za možne izboljšave te službe. Preden o tem odločimo v odboru ali na plenarnem zasedanju, je dobro, da o tem vzpostavimo tudi dialog z komisijo in pa z svetom tako, da bodo lahko vse institucije, ki pripravljajo pregled, se med seboj posvetovale. Ampak to bi lahko naredili, če bi tudi svet dal na razpolago svoje dokumente, tako kot to počnemo mi. Uh, sedaj imam naslednji predlog. Mm, torej, če, iz, če bi imeli te dokumente, bi lahko se izognili morabitnemu konfliktu. Tudi kolegi iz odbora za proračun si bodo ogledali ta uh, pregled, tudi uh, kolegi iz odbora za pravne zadeve, za nadzor proračuna. Tam, kjer imamo mi zakonodajne ali pa proračunske pristojnosti, gre tudi za vprašanje osebja. Se pravi, naš pristop mora biti uh, celosten, ne gre samo za razvoj zunanje politike, zunanjega delovanja. Evropsko službo za zunanje delovanje smo ustanovili kot uh, hibridno službo, kot posledico združevanja treh uradov. To moramo vedno imeti pred očmi. Namreč šlo je za eh, komisarja za zunanje zadeve, visoki predstavnik za SZVP in pa in pa m, mm, visoka predstavnica. razmisliti moramo o tem, ali smo že polno izkoristili vse politične sinergije v tej službi. To je nek nadnaslov tega poročila. In vse skupaj moramo povezati z konkretnimi točki. Meni se procesi odločanja še vedno zdijo prepočasni. to je postalo jasno v primeru Malija, usposabljena v Malju. Če svet nekaj eh, sprejme oktobra in mi potem januarja ugotovimo, da se v treh mesecih ni zgodilo nič, ko gre za izvajanje, potem se moramo vprašati, kaj je temu krivo, ali gre za problem, procesa odločanja, ali gre za pomankanje možnosti pritiska Evropske službe za zunanje delovanje na države, da uh, izvajajo to, čemu so se zavezali, ali gre za pomankanje politične volje v državah članicah, ali zakaj tukaj gre. To je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. kdo lahko sproži ta postopek, ki je predviden v, pogodbe, v Lizbonski pogodbi. Kaj ima opraviti z strukturnim sodelovanjem in kako lahko mm, nekako vse skupaj avtomatiziramo, tako da bodo postopki hitrejši. Vse to so pomembna vprašanja, če upoštevamo izkušnje iz zadnjih nekaj mesecev. Gre za tudi vprašanje samega vodenja. Kje so tisti nosilni elementi, so to uh, so problem vele poslaniki, ki predolgo razpravljajo o določenem besedilu oziroma razpravljajo tako dolgo, da se med tem eh, problem reši že samo od sebe. Morda to ni problem visokega števila eh, veleposlanikov, morda strukture še niso primerne, zato da bi lahko v takšnem primeru se hitro in učinkovito odzvali. Nimam še končne sodbe o tem, ampak to so pač vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. Prav tako moramo razmisliti o tem, kakšno je sodelovanje med posameznimi institucijami. osebje prihaja tako iz sveta, kakor tudi iz komisije, gre za hibridno organizacijo eh, med eh, medvladno Evropo in pa komisijo. V količni meri prihaja do administrativnega prekrivanja in kako lahko to prekrivanje preprečimo. predsednica um, Evropske službe za zunanje delovanje, je tudi um, podpredsednica komisije. Tako da ima tudi vlogo komisarke in ima vlogo, da vključi komisijo in na njo vpliva. Ne vem, če je ta vpliv zadosten. Potem moramo se vprašati tudi, kakšna je situacija znotraj komisije. Ali komisija gleda na Evropsko službo za zunanje delovanje kot neko konkurenčno organizacijo, ki mora ostati kar se da omejena, ki je ne obvešča ustrezno, zato lahko brani svoje lastne pristojnosti oziroma ali lahko to presežemo s pomočjo funkcije podpredsednice. To vse so praktična vprašanja tudi za delegacije. vse to ima praviti tudi z ljudmi, z psihologijo, v nekaterih delegacijah. opažamo, da sodelavci nas ne gledajo kot na neko enoto. Menijo, da imajo različne šefe ali šefice in zato moramo tudi na licu mesta v delegacijah poskrbeti za učinke sinergije. In tudi mi se moramo vprašati, kako je z finančno odgovornostjo. Tudi tukaj nismo dobro opravili našega dela, ko gre za proračun. Ali je lahko, to, ali je lahko tako, da lahko da je lahko povlašen samo vodja delegacije, pa če gre še za tako manjš, majhen znesek, ker odbor za proračun pravi, da je to možno, edina možnost za nadzor. Ali ne bi bilo možno določene administrativne postopke tudi delegirati? včasih to privede do takšnih situacij, da veleposlanik ne dobi plače, če je na dopustu, ker ni nikogar, ki bi lahko podpisal ustrezne dokumente. To so manjša praktična vprašanja, ki pa bi lahko olajšala življenje vsem skupaj. Potem se postavlja tudi vprašanje struktur, eh, ampak naj najprej ostanem pri osebju. postavlja se tudi vprašanje geografskega in pa spolnega uravnoteženja. Ja, pri vseh teh vprašanjih še ne moremo dobiti dokončnih odgovorov, kajti služba je še v času izgradnje in v času izgradnje pač prihaja do napak, to lahko sprejmemo. Imam pa občutek, da kljub. Uh, določenim procentnim deležem, ko gre za osebje, ki bi naj prišlo iz uh, komisije in iz uh, držav članic, imam občutek, da uh, prihaja do uh, že vnaprej določenih višjih in nižjih položajev. Um, če osebje prihaja od uh, iz komisije, dobi to osebje v glavnem vodilne položaje. Morda se tukaj motim, ampak to je treba preučiti. Ne more biti institucionalna porazdelitev to, da nekateri samo prekladajo papire, drugi pa so tisti, ki sprejemajo odločitev. V številnih uh, manjših državah so vodje delegacije, tudi uradniki komisije. Dobro, morda je to spet vprašanje prehodnega časa. Številni, ki delajo za komisijo, za službo za znanje delovanje, so nekako zafrustrirani, saj uh, menijo, da so njihove možnosti omejene. Tudi to je treba preučiti ali je to pač nekaj, kar je neizogibno v času izgrajevanja, oziroma ali, lahko, ali je treba tukaj še vplivati na določene strukture. Pa še veliko drugih vprašanj je tukaj. Vprašanje zastopanosti, politične zastopanosti eh, do parlamenta, na zunaj, vlogo, ki jo sicer igrajo zunani eh, ministri, nekdaj smo imeli za to eh, političnega zastopnika, kako reševati vprašanje, ad hoc vprašanja, tako da visoka predstavnica ne bo vseh potovanj opravljala sama, kaj ti njena obremenitev je ogromna. Gre za fizično in vsebinsko hudo obremenitev. Tudi to vprašanje treba preučiti. Vem, da v parlamentu in pa tukaj v tem odboru nekateri niso zadovoljni z prisotnostjo visoke predstavnice na plenarnih zasedanjih. Eh, veliko kritike je bilo izraženih v zvezi s tem. O tem smo razpravljali tudi uh, januarja. Dogovor je bil, da nas obišče vsak drugi mesec. Mm vem, da obstajajo številne pomembne konference, ampak eh, zunani minister v Nemčiji, naprimer, je prisoten, če zaseda uh, uh, nemški Bundestag. Če ga ni, mora imeti za to dobre razloge. Torej, kako lahko izrazimo pravice parlamenta iz Madridske deklaracije, ki so bile predpogoj za to, da smo sploh privolili v ta celoten projekt. Kako lahko ta vprašanja rešimo praktično? In v kolikšni meri to um, posega v našo pravico do tega, da smo obveščeni. Pri vsakem strateškem papirju bi se morali posvetovati z našim odborom. in uh, treba se posvetovati z nami, tudi preden se sprejmejo končne odločitve. In tega do sedaj sam nisem opazil ali pa mi je to ušlo. Tudi vse to so vprašanja, ki si jih moramo podrobne ogledati. Potem spet vprašanja, ki imajo praviti z uh, varnostno obramnimi strukturami, kako jih je treba še izgraditi, kako jih je treba močneje vključiti v delo komisije, tako da ne bodo samo nekaj stranskega, kako razpravljati o načrtovanju dela, zato da bo služba funkcionalna in v, na kakšen način lahko poskrbimo za vojaško in pa civilno upravljanje kriz ali je civilno upravljanje eh, kriz um, samo podkategorija vojaškega upravljanja s krizami. Torej, vsem tem moramo razpravljati. V tej fazi lahko še marsikaj spremenimo. Teže bo spremeniti kaj, ko bodo strukture že popolnoma uh, uveljavljene čez kakšnih 4-5 let. Uh, Eh, zato moramo vplivati sedaj na strukture, o tem moramo razpravljati eh, tudi z eh, Catherine Ashton, ki ima tudi izkušnje glede tega, kaj deluje dobro in kaj ne. In po naslednjih evropskih volitvah bomo imeli ustrezna izhodišča za odpravo pomankljivosti, tako da bomo imeli funkcionalno službo za zunanje delovanje. Seveda ne smemo tukaj pozabiti tudi na konzularne službe. No, uh, Toliko zaenkrat z moje strani. Sedaj pa dajem besedo Roberto. Grazie. Presidente, ma... Eh... Hvala, predsednik. Ampak Elmar Brok je v svojem prispevku že povedal, kakšen je naš prispevek k pregledu odložbe v zvezi z SZD, kar sicer ni zavezujoče, ampak spada v okvir postopka, ki ga opredeljuje 13. člen sklepa. Bistvena točka v zvezi s katero smo želeli strniti mnenja, je zadevala novosti v zvezi z vlogo visoke predstavnice in to s ciljem, da bi res dosegli ta celovit pristop. Pogosto govorimo o tem, da glede na vsebino pogodbe še ni bilo dovolj truda vloženega v to, da bi se to res konkretno uresničilo. Zato se to dotika različnih vidikov, pri katerih se nam zdi, da bi parlament lahko prispeval svoj delež. Ehm, gospod Brok je o tem že skoraj vse povedal. Sam bom zato nekoliko krajši in bom izpostavil samo točke, za katere bi pričakovali prispevke se strani kolegov, da bi lahko pripravili svoj ostunutek. Prvič gre za vlogo visoke predstavnice. In tukaj gre predvsem za dve vprašanji prvič, kako naj prispevamo k temu, da bi visoki predstavnik, predstavnica res lahko izvrševal svojo ulogo visokega predstavnika komisije v zunanjem delovanju, ker eh, je bila po našemu mnenju ta vloga do sedaj pomanjkljivo uresničena. Eh, in verjetno bi tukaj šlo za neke minimalne ukrepe, da bi lahko prispevali k okrepitvi te vloge in mislim, da lahko k temu prispevamo, da lahko razmišljamo o različnih možnostih, naprimer tudi o nekem eh, namestniku generalnega sekretarja, ki bi se ukvarjal s temi vprašanji in iskal rešitve, ki bi omogočile visokemu predstavniku, da v polnosti izvaja svojo vlogo, tako, da bi lahko zagotovil celostit pristop k zunanji politiki Evropske unije. In drugi vidik zadeva tudi vprašanje pooblastil. Tukaj gre za zelo zapleteno zadevo, ki ima lahko tudi zelo kompleksne pravne posledice. Ampak sam ne menim, da bi zato bila potrebna sprememba pogodbe. Mislim, da imamo na voljo možne rešitve, s katerimi bi lahko po eni strani ohranili in zaščitili funkcijo visokega predstavnika, po drugi strani pa omogočili, da bi ta imel možnosti pooblaščati eh, sodelavce za določene politične naloge. In tukaj bi gotovo lahko našli neke možnosti, tudi tiste, ki jih omogoča 33. člen, ki govori o funkciji visokega predstavnika. Potem drugo je pa sama struktura službe za zunanje delovanje. Tukaj gre za številna vprašanja, vendar predvsem dve se mi zdita pomembni za službo v Bruslju. Najprej ta upravni dualizem oziroma dvojnost, ki jo predstavlja generalni eh, sekretar kot chief operating officer in drugi je pa to, ta ločitev strukture službe za zunanje delovanje od crisis managementa. Tako, to je to veliko poglavje, v zvezi s katerim mislim, da bi lahko mi kot parlament prispevali zelo tehten prispevek. Ker do sedaj smo te teme bolj razdrobljeno obravnavali. Nekoliko tudi znotraj obravnave finančnih inštrumentov in tako naprej. Tako da čas je za to, da znotraj pregleda za 2013 opredelimo in oblikujemo stališče Evropskega parlamenta tudi v zvezi s tem. Vse ostalo pa mislim, da je bilo zelo jasno predstavljeno in lahko se strinjam s tem, kar je bilo povedano in s tem, da je potrebno. zagotoviti, da bi služba za zunanje delovanje, katera namen je bil, da zagotovi neko enotnost eh, na evropski ravni, sedaj v nasprotju kaže, da se lahko razdrobi v več različnih sedežev, v več različnih držav, v več različnih zgradb, kar je nekoliko protislovno. In S tem je povezana tudi vloga vodi delegacij ter vprašanje njihove povezave s službo za zonanje delovanje. Potem pa še razne upravne službe. Tudi to je gospod Brok že omenil. Tretja točka je točka, ki zadeva osebje. To je ena glavnih tem Želel pa bi pojasniti eno točko, seveda, in sicer povsem legitimno je, da se pri tem pregledu lotimo tudi šeste točke, šestega člena v zvezi z osebjem in da se lahko sprejme sklep v zvezi s tem. Po drugi strani pa je ravno tako res, da to ne more okrniti pristojnosti, v zvezi z osebjem in postopkov, ki so tu predvideni. V zvezi s tem je potrebno tudi mnenje oziroma vključitev odbora Juri. In parlament je pri vprašanju pristojnosti in pomankanju pravne podlage zelo jasen v svojih stališčih. Eh, vprašanje v zvezi s tem je gospod Brok tudi že jasno izpostavil. Ne gre zgolj za vprašanje uravnotežene obravnave spolov, tudi eh, institucionalna razsežnost oziroma ravnotežje je bila že izpostavljena. Potem pa so tukaj še druga, bolj občutljiva vprašanja, kot naprimer eh, postopki kadrovanja, izbire kan, uh, kandidatov in tako naprej. In ne nazadnje, accountability, torej uh, uresničevanje dogovora iz Madrida, uh, še veliko lahko naredimo v zvezi s funkcijo in službo visokega predstavnika, kar je zapisano v točki 18. In druga stvar pa je vključitev parlamenta v pripravo mnenj še pred podelitvijo mandatov. Torej gre za nek predbriefing za Evropski parlament. To se nam zdijo bistvene točke in v zvezi z njimi bomo zelo pozorno spremljali prispevke se strani naših kolegov. Hvala. Mikrofón, prosim. Gracias, eh, señor presidente. Gracias también al señor. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Gualtieriju za ta razmislek, ki je dobra osnova za razpravo, ki bo prav gotovo pomembna, glede na to, da je parlament v okviru svojih zmožnosti prispeval k um, razvoju tega, kar je podlaga za prenovo službe za zunanje delovanje. In zato bi želel prispevati še sam določene elemente, ki so se pojavljali že od samega začetka delovanja te službe. Ustanovitev te službe ne bomo govorili, da je bila delo čudežnih sil, ampak Eh, predvsem smo s to službo prispevali k temu, da se je razvila bolj vidna in bolj učinkovita vloga Evropske unije na mednarodnem prizorišču. V vsem tem času smo marsikaj že doživeli. Krizo v Gruziji, arabsko pomlad, problem s položajem v Libiji. Prisostovali smo vključitvi Palestine v UNESCO. Prisostovali smo razpravam na Skupščini Združenih narodov ter sporu v Maliju. Tako da nekaj sklepov lahko potegnemo v zvezi s temi vprašanji. Zelo pomemben vidik je politična odgovornost. In zdi se mi, da je Evropski parlament ne bi smel zgolj skušati ohraniti lastnih pristojnosti, temveč se zauzemati za to, da bi ta služba postala učinkovitejša. In v tem kontekstu se res želim zahvaliti gospodoma Broku in Gualtjerju za njihov doprinos k postopku sprijemanja odločitev. Mislim, da se je naš parlament dejansko zauzemal za to, da bi imeli nekaj več politične teže. Zato se zauzemamo za nek politični svet, ki bi bil vključen v te zadeve, ki bi ga lahko predstavljal nek generalni sekretar oziroma neki posebni predstavniki in tudi, in zakaj ne, predstavniki našega parlamenta, zato da bi lahko zagotovili uresničitev teh informacij, ki jih je gospod Brok že podal. Političnemu svetu bi lahko podporo nudila še neka druga služba, ki bi pripravljala predloge in uh, zagotavljala uresničevanje sprejetih odločitev. Želim pa povedati naslednje. Ne domišljam si mm, zelo veliko v zvezi z vsemi temi elementi, ker točno vemo, kako poteka sprejemanje odločitev znotraj sveta ministrov Evropske unije. In zato je moja glavna skrb v tem trenutku, ko upravljamo pregled te službe, naslednja. In sicer, da ne izgubimo dimenzije skupnosti pri delovanju te službe. Namreč, ko smo sprejemali Lizbonsko pogodbo, smo bili vsi strnjeni okrog te vizije skupnega zunanje političnega delovanja Unije. In nisem prepričan, da je ta razsežnost, skupnostna razsežnost dejansko prevladala. Zdi se mi, da je še vedno medvladna razsežnost tista, ki prevladuje. In zato moramo biti zelo pozorni. Mislim, da je treba pristojnosti parlamenta ohraniti v okviru skupnosti gospod Gualtier je omenjal generalne direktorate, ki so v svojem delovanju tesno povezani službo za zunanje delovanje. To so uh, direktorati za razvoj in za zunanjo trgovino in uh, to so direktorati, ki imajo močno skupnostno komponento in meni se zdi pomembno, da ti ostanejo še vedno znotraj komisije lahko pa bi se vzpostavila posebna delovna skupina za njihovo povezavo z eh, službo za zunanje delovanje. Kakorkoli pa mislim, da se zaradi samega delovanja komisije in sveta vendarle ohranja nek slab občutek med nami. Tukaj bi bilo treba poskrbeti za to, da bi bili bolj vključeni. Že pri različnih vprašanjih smo videli, um, kako so v to vključeni različni funkcionarji in delegati iz različnih institucij in zato bi se morali predvsem zauzeti za njihovo vidnejšo prisotnost znotraj službe za zunanje delovanje. Eh, Gotovo je treba tudi predstavnikom posameznih delegacij dati tukaj določene možnosti in pristojnosti. Vsekakor pa moramo biti pozorni na to, da komisija ne bo izgubila svojih pristojnosti v tem primeru. V tem parlamentu smo se že večinsko izrekli za to, da morajo bistvene pristojnosti ostati v rokah komisije in nažalost se je zgodilo nasprotno. In zato je moja glavna skrb tudi glede razprave o službi za zunanje delovanje naslednja in sicer, da se pristojnosti skupnosti in pristojnosti, ki jih ima na skupnostni ravni Evropska komisija, ohranijo na tej ravni. Ker če se bo eh, os našega delovanja premaknila iz osi skupnosti na medvladno raven, potem mislim, da bomo tukaj veliko izgubili. In zato mislim, povedati še naslednje. Vse eh, v zvezi z delovanjem službe za zunanje delovanje gotovo ni negativno, čeprav se to kot tako predstavlja. Težave so na mizi tudi v svetu in v komisiji, vsekakor pa moramo mi ustrajati na tem, da se zauzemamo za ohranjanje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 Eh, spregovorila bom v svojem jeziku, kar ni moja navada, tako da prosim, da si nadenete slušalke. Najprej bi želela čestitati kolegoma Broku in Gualtjeriju za pripravo tega dokumenta in za upravljeno delo in za vsa vprašanja, ki sta jih izpostavila. Kot si lahko predstavljate, lahko v tem trenutku postavimo več vprašanj kot odgovorov na to, kar je bilo povedano. In zato bi začela s pripombo, ki je usklajena s tem, kar je povedal že gospod Brok. Namreč, če si pogledamo kompleksnost te situacije, je skoraj čudež to, da CIA sploh lahko uh, deluje. In tukaj se stvari odvijajo proti vsem napovedim. Delovanje poteka, čeprav ne prav tako, kot um, smo si zamislili. V preteklih tednih smo bili tudi presenečeni nad odsotnostjo delovanja Evropske unije, še zlasti na področjih Sahela in v Maliju. In zato bi morali razmisliti kdo nosi tukaj odgovornost? Da gre tukaj samo um, zaradi vrzeli v delovanju službe za zunanje delovanje ali še kje drugje. Sama mislim, da je situacija precej bolj zapletena. Že cela vrsta hitrih dogodkov je povzročila, da je situacija še nekoliko bolj pereča in eh, vidnost, prepoznavnost ter učinkovitost službe za zunanje delovanje so zato um, ogrožene oziroma so, pod, so vprašljive. In dobro bi bilo, če bi si lahko bolj detaljno pogledali možnosti za boljše delovanje naših številnih delegacij. Kolega Brok je omenil accountability in potrebo potem, da e, mora tudi najmanjše stroške podpisati vodja delegacije, kar je absurdno. In, e, tudi znotraj drugih odborov, odboru za proračun, za nadzor proračuna in tako naprej, se moramo zavedati, da se ne moremo po eni strani zauzemati za hitrejše delovanje, za bolj učinkovito delovanje in po drugi strani želeti nadzorovati vse, hitrost in učinkovitost. Če ju želimo izboljšati, bomo morali istočasno sprejeti tudi eh, možnost, da bomo imeli neko določeno količino napak. In to v bistvu pri nas nekako ne gre. Želimo učinkovitost, vendar stotstotno accountability. Eh, in to ne gre eno z drugim. Pa še nekaj glede predloga kolege Broka, da bi morali skupaj s svetom in visoko predstavnico Eštonovo ter komisijo razmišljati o tem, kako visoka predstavnica sama gleda na ocenjevanje službe za zunanje delovanje. To se mi zdi zanimivo. Eh, če bomo pa potem res uspešni v tem in jo skušali v to vključiti, to je pa drugo vprašanje. Ampak vsaj neka prva izmenjava mnenj, uh, z njeno lastno izkušnjo bi bila verjetno koristna. Mislim, da bi lahko še marsikaj povedala, ampak to ni cilj današnje izmenjave mnen, tako da se bom tukaj ustavila ter se še zahvalila poročevalcu, eh, da je podal elemente za obsežnejšo razpravo o teh vprašanjih. Hvala. Hvala lepa. Ta razprava Zeštano se mi, di, se mi zdi dober predlog. Gospa Gomeš. Uh, Hvala lepa. Tudi Roberto Gualterju za pregled in za pripombe kolegov. Mislim, da mora Lady Ashton požeti zasluge za spostavitev službe, za dogovor z nami to resnično omogoča napredek, ki ga lahko vidimo pri delovanju EEAS. In to ni bila lahka naloga glede na obstoječi institucionalni okvir in glede na težave, ki so se pojavljale, tudi kar se tiče kadrovanja, kadrovske politike. In mislim, da si resnično zaslužil vse pohvale. kar se političnih posledic tiče, pa moramo še videti, kaj se bo resnično zgodilo. S tem v zvezi veliko krat se zahvaljujem tudi Obamovi administraciji. Hvala Bogu, da jo imamo na drugi strani Atlantika. Kljub vsem nedoslednostim in protislovjem, ne pa kakšne drugem. pogosto smo videli, da inovacije in kreativnost prihaja z druge strani Atlantika, tudi način, kako poteka interakcija eh, z, našo, z eh, našim vidikom zunanje politike in globalnim vidikom. Naj podam tri področja, kjer se mi zdi, da bo vpliv ZDA največji, je najpomembnejši, tudi glede na naše odzive ali pomankanje leteh. Najprej seveda bližnjo-vzhodni mirovni proces, tukaj mislim, da spoh nismo pomembni, kljub temu, da seveda nas skrbi in seveda Lady Ashton tudi skrbi in razume bistvo tega konflikta in vse izzive, s katerimi se soočamo arabska pomlad, seveda tudi. In potem še ključno, osrednje vprašanje, ki ga moramo imeti v središču naših prizadevanj za to, da bi zonanja politika postala skupnost na to, je reforma Varnostnega sveta Združenih narodov. Tu nas ni. Vemo, da obstaja odpor v veliko držav članicah, namreč tistih, ki so stane članice. Vendar pa to ni razlog, da te zadeve EEAS ne bi izpostavljal in tudi Lady Ashton jo mora kot visoka predstavnica in podpredsednica komisije. To sploh ni na našem dnevnem redu in to je ključno vprašanje. Prav tako tako kot predsednik gospod Brok, se mi zdi pomembno vprašanje, da se visoka predstavnica, podpredsednica komisije uveljavi, kar se drugih kolegov, komisarjev in oddelkov komisije tiče, ki imajo vpliv na zonanje delovanje. In če vidim, da prihaja do prizadevanja v tej smeri in sicer prizadevanja v obeh smerih, kar se tiče humanitarne pomoči, humanitarne politike, politike širitve, pa ne vidim takih prizadevanj glede razvojnih ukrepov, trgovine in energije. Prav tako so človekove pravice zapostavljene. Tega pa si ne moramo privoščiti. Prav tako menim, da je finančna kriza postala zelo pomemben faktor in nas potisnila v več integracije, gospod predsednik, omenili ste že to. Gre za konzularne storitve, naprimer za diplomatska predstavništva, ki smo jih združovali. Tukaj je sedaj prišlo tako, da imamo skupne evropske hiše, skupne diplomatske predstavništva. Potem pa še eno področje, kjer bi rada, da se to še razvije. To je seveda področje humanitarnih zmogljivosti. Seveda ne gre za vojaške zmogljivosti, gre za civilno humanitarne. In to je področje, kjer ne storimo dovolj. To pa je tako pomembno področje, da bi naša zemljana politika resnično postala verodostojna. In končno, spregovorila bomo o odgovornosti in izpostavila točke, ki jih je izpostavil že gospod Galtieri na tem področju. Mislim, da vidimo veliko napredka, kar se tiče posredovanja informacij našemu parlamentu. Vendar pa moramo najti tudi pot, kako bomo vključili parlament v sprejemanje odločitev še prej, v prejšnjih fazah. Hvala lepa. Eh, kolegom, kolegim. Kolegice in kolegi, sedaj imamo še pet javnih besedi. Gojteri mora ob povdne oditi, potem imamo še eno točko na našem dnevnem redu morda bi lahko poskušali, saj se ne pogovarjamo o tem zadnjič, biti nekoliko krajši. Sicer bomo v težavah. Torej, gospod Brantne, ni potrebno spregovoriti čisto vsem na široko. Mislim, da smo lahko nekoliko krajši. Upam, da se boste tega držali in zato tudi dobite besedo. Prosim, dve minuti. Hvala lepa. Ne, če se vam lahko držati teh dveh minut. Mislim, da se moramo na začetku ločiti o omejitvi. Vedno, ko pridejo na vrsto zeleni, pa ta čas za govor omejimo. To se mi ne zdi spremljivo. Saj vseeno, kdo govori. Predsednik, torej, smo v razmerah, ko moramo govoriti še o eni točki na menem redu. Odločiti se moramo, ali bomo to storili ali ne. Ne bomo se zadnjič pogovarjali o tem, zato vas prosim, da smo krajši. Ne moremo sedaj seveda mm, poslati predstavnika Evropske službe za znanje delovanje domov. Torej, prosim, držite se teh dveh minut in, in izvolite, beseda je vaša. Um. Hvala lepa. Torej, najprej bi se rada zahvalila za ta dokument. Mislim, da imamo pravi pristop, da podamo priporočila že zgodaj, tako da bomo lahko vplivali in bomo lahko bolj odprti glede vsega tega in bolj odkriti. Eno ključnih sporočil danes mora biti, da mora EEAS ta pregled vzeti resno, samokritično in celovito. Mislim, da če si samokritičen, pomeni, da si profesionalen in odločen. In to ni slabost v postopku spostavljanja e EAS, je to priložnost, da to službo izboljšamo in to moramo resnično izkoristiti. Naj začnem z nekaj točkami glede celovitega pristopa, o katerem ste govorili. V madridskem dokumentu govorimo o ustrezni strukturi. Še vedno nimamo ustrezne strukture. Še vedno je ni. Namesto tega imamo še zelo veliko elementov, ki so ločeni od drugih, ki niso vključeni o načrtovanje in vidimo v veliko razmerah, moji kolegi so o tem govorili, da se to dogaja. Namesto tega imamo dodatne strukture, ki se še širijo in kjer dejansko ne vidimo, kako bi to lahko vključili celoto. Tako da resnično mislim, da moramo vse skupaj pregledati in ugotoviti, kako bi lahko imeli celovite strukture in imeli dosleden pristop za odzivanje na krize. Pa tako mislim, da potrebujemo bolj učinkovito upravljanje z instrumenti za zunanje delovanje. Tukaj moramo imeti deljene kompetence med EAS in komisijo. In to bi morda lahko vodilo do tega, da bi celovito vključili politike komisije za eh, zunanje zadeve v EAS. In potem, ko pridemo do sodelovanja med eh, razvojem in zunanjim delovanjem, smo ugotovili, Da, imamo Pibrksa in Ashtonovo. In kolikor vem, vedno samo Pibrks podpisuje in Ashton, de facto tega ne počne, čeprav bi lahko po naših odločitvah. Tako da mislim, da moramo slediti tudi temu. Prav tako mislim, da moramo premisliti in pregledati strukture, ki so bile ustvarjene okrog gospoda Mjotca. In potem še nekaj vprašanj, kar se tiče namestnikov, o tem je bilo eh, že govora. Mislim, da moramo spet ostrajati na političnih namestnikih, seveda, što ne more biti posod, kot smo slišali. To so tri naloge v eni osebi in to je de facto nemogoče. Mislim, da moramo to priznati. Drugič, mislim, da potrebujemo, in to je revizija prejšnjega stališča parlamenta, enega pravega generalnega sekretarja, ki bo imel odgovornost za vse in bi morali potem tudi upravo pregledati. Tudi glavni operativni uradnik mora biti drestoj in ne vključen politiko. Pa tako moramo eh, znižati, zmanjšati število raven upravljanja. Imamo upravičeno kritiko glede na stroške tukaj in glede na eh, dolžino postopkov vločenja, ki jih to ustvarja. In tudi, kot je gospod Brok omenil, skoraj da je postalo. Skoraj sem že končala, da? Skoraj sem že pri koncu? Torej, skoraj nemogoče je postalo za komisijo in nekdanjo sebe sveta, da bi prišli v delegacijo. Večinoma so diplomati iz držav članic, ki prezemajo te položaje. In to je pravzaprav slabost za osebe skupnosti v tem trenutku in to moramo pregledati. Potem moramo oceniti tudi zmogljivosti v EAS, da bomo videli, kaj je delovalo učinkovito in kaj ne. Kar se tiče vprašanja enakosti med spoloma, to ste omenjali, Ashton je obljubila načrt, da bi povečali prisotnost žensk v službi. Tega načrta nisem videla in rada bi ga dobila. Mislim, da moramo tudi imeti več politične volje v državah članicah, kot je dala gospod Nec seveda politična volja je potrebna, te ne moramo nadomestiti. Vse skupaj pa je povezano, če so države članice bolj odločne, potem so tudi bolj politično ambiciozne, kar se EAS tiče. Hvala lepa. Veselimo se naših nadaljnih razprav z gospodarskim svetom in seveda med nami. Hvala lepa. Mikrofon, prosim. Torej, resnično bi potrebovali vojaško disciplino v tem odboru, kot kaže. Prosim. No, bom skušal na kratko. Najprej povem, da se v glavnem strinjam z vsem, kar je povedala gospa Brantner, še zlasti v zvezi s strukturami za upravljanje krize. Mislim, da v bistvu nimamo težave s strukturo, imamo celo preveč struktur. Ampak paziti moramo, da na to, da ne bi mislili, da če vse te strukture za odziv na krizo združimo v eno samo, da bo lahko to nevarno. Tukaj gre za različne strukture, eh, nekatere tudi vojaške. Mislim, da je lahko to velik problem tukaj ne gre toliko za zahtevo po združevanju, gre bolj za problem s koordinacijo. In eh, te strukture CCPC in CCPD so eh, torej služba za varnost, eh, so že prej obstajale in glede na to, da naj njihovo delovanje da je njihovo delovanje pod okriljem visokega predstavnika in zgolj visokega predstavnika, pa se mi zdi, da to ni v redu. E, namreč, če je ona odgovorna za te stvari, ampak je hkrati jo presegajo vse dejavnosti in pristojnosti, ki so jo pripisane, potem to ni v redu. To ni dovolj. Zato, v tem smislu imamo problem z organizacijo. Imamo tudi problem z razpoložljivostjo gospe Ashton v zvezi z vsemi vprašanji, ki zadevajo področje varnosti in obrambe, za katera je zadolžena. E, prejšnji teden je bila v Dublinu in vemo, da je njen urnik zelo poln. E, urnik eh, neformalnih svetov za obrambo je določen za nekaj mesecev naprej in ona ni nikoli na njih prisotna. Vedno ima kaj drugega za početi, tudi znotraj Varnostnega sveta Združenih narodov, ne vem. Ampak na vsak način to je zelo um, frustrantno. To je. Uh, za njo tako težko, kot da se med plenarnim zasedanjem v Strasburgu pojavi in predstavi situacijo v določenem dopodnevu plenarnega zasedanja. In res ni normalno to, da se s temi vprašanji pred nami eh, pojavi vedno kakšen od njenih. Eh, generalnih sekretarjev oziroma drugih pooblaščenih osebnosti. Eh, Namreč, če imamo tukaj neko funkcijo, v kateri dejansko so združene tri funkcije in potem tega ne more sama voditi, je to problem. Potem misije. Misije. Um, so v težavah, zato ker komisija ne zagotovi te osnovne logistike, ki je potrebna za vzpostavitev misije. Misija v Maliju, misija v Nigru, vse te misije e, imajo veliko zamudo, mesece zamude. Zakaj? Zato, ker nimamo na voljo sredstev, da bi komisija učinkovito zagnala logistiko, ki je za to potrebna. E, in eh, tudi ta združitev služb ni pripomogla k večji učinkovitosti. Hvala. Oh, oh, Hvala, nisem slišal. Hvala lepa. Torej, sredno se odločamo o tem, kako uravnoteženje EAS po nekaj letih. Nekaj relativnih uspehov imamo, veliko pa še nerazrešenih vprašanj. Države članice so zelo ambivalentne glede vloge EAS. In to pravijo na podlagi ad hoc kot rezervo za dvostranske odnose, da same ne posredujejo. Naprimer, posredovanje v Malju. Tukaj je šlo za telefonske pogovore med eh, Cameronom in Hollande. Tukaj EAS sploh ni bilo. Vsaj na začetku. Vsaka predstavnica ima veliko dela, to sprejemam. Mora tudi privatizirati včasih mora spreminjati te prednostne naloge in verjetno potem ne preživi dovolj časa kot komisarka komisije ali pa parlamenta. Seveda pa ima tudi druge obveznosti, mednarodno gledano, glede človekovih pravic. Zelo težko je biti povsod. Osebno moja skupina zavrača za misel, da bi imeli namestnike, kaj ti zanani ministri predsedstva potrebujejo pomembno vlogo, potrebno je to ukrepiti, biti morajo bolj vključeni in lahko potem tudi stopijo v stik s parlamentom in to je tisto, ko lahko povedo, kaj mislijo. Mislim, da bi morali iti v to smer, namesto da bi imeli torej redne namestnike, visoke predstavnice. Strinjam se za mislijo, da bi ukrepili vlogo generalnega sekretarja, Pierre de Moe je storil veliko za vzpostavitev službe in je seveda tudi eh, velika siva eminenca. Ne maram pa take podjetniške strukture, torej ta glavni operativni uradnik, kdo to je, kaj počnejo. Zdi se, da je to vse skupaj bolj temeljeno na Goldman Sachs, kot pa na resni inštituciji. Strinjam se, da moramo to pregledati. Prav tako mislim, da moramo imeti nekoga, neko osebnost, ki bo povezava z Evropskim parlamentom nedavno, ko sem načrtoval potovanje, povezal s poročilom, ki ga pripravljam v Sahel, je bilo zato težko vedeti, kdo je tista oseba, ki mi lahko pomaga. Ali naj govorim z delegacijo, s kom. Torej, na koncu sem se moral zanesti na svoje stike s komisijo. Čudno je bilo. Nisem imel neposrednih stikov z EAS. Mislim, da moramo torej eh, podariti tudi to dodano vrednost. Delegacija je prevzela veliko deščine komisije. Imamo delegacijo Pana, mi pa je AS tudi v Barbadosu. Torej, to je ta zgodovinska deščina, ki jo je potrebno pregledati. Pa tako mislim, da moramo imeti ukrepljeno vlogo. Delegacije morajo biti podlaga za nerezidentne veroposlanike. Spet, seveda, da bodo države članice EU ugotovile, da je to dodana vrednost, ko pač morajo uh, nižati, znižati stroške, da je ta EAS lahko dodana vrednost. Hvala lepa. Mikrofon, prosim. Arvoisa puhe, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Hvala lepa. Kratka bom. Mislim, da moramo razmisliti o tem, kaj države članice pravzaprav zanima v EAS. Države članice v bistvu entiteta EAS ne zanima prav dosti, se zdi. Če izključimo Nemčijo, države članice nižajo stroške v svojih zunanjih ministerstvih. Nihče ne razmišlja o tem, da imamo tudi Evropsko službo za zunanje delovanje v Evropski uniji. Mislim, da je to dramatično za celotno EU, glede na dejstvo, da je finančna kriza in vedno manj moči, ki jo, jo ima in države članice sedaj slabijo svoje zonanje ministrstva, svoje službe za zonanje delovanje, če tako želite, in tako izgubljajo na moči. Mislim, da moramo razmisliti o interesih držav članic pri za poslovanje svojih vlastnih diplomatov v EAS. Vse države članice, razen Nemčije, znižujejo stroške. kar se tiče zunanjih ministrstev. Mislim, da moramo o tem razmisliti tudi kot o možnosti. Yes, Gospa Nenski, naša poročevalka za proračun. E... Hvala lepa. Odbor za proračun, moje mnenje temelji na letnem poročilu računskega sodišča o službi za zunanje delovanje glede na finančno leto 2011. Sodišče pravi, da, je, da so administrativni izdatki brez kakšnih večjih napak in da so kontrolni sistemi učinkoviti. Nekaj napak je bilo v primerih, ki jih je sodišče pregledalo, vendar pa kljub temu lahko povemo, da so te slabosti morda prehodne narave zaradi tega, ker je bila služba nedavno ustanovljena. Služba bi morala uporabiti delo, ki je bilo upravljeno glede finančne uredbe, pa tudi uporabiti najboljše prakse pri administrativnih izdatkih. To je še prav posebno pomembno, ker je kar precej administrativnih izdatkov izplačan prek meja EU, torej ni pod nadzorom davkoplačevalcev in moramo storiti vse, da zaščitimo naše finančne interese. Za zaključek, od začetka in pravne podlage za EAS, e smo izražali naše pomisleke za to, da bi morali imeti pošteno geografsko zastopanost držav članic na vseh ravneh. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vse vaše pripombe. To smo se vse zabeležili o tem bomo še govorili in te predloge, ki smo jih slišali, bomo skušali upoštevati. Tako, da bomo potem na podlagi predstavitev in te današnje razprave pripravili prvi osnutek, ki vam ga bomo potem tudi predstavili. Sočasno pa bomo poskušali z drugimi institucijami tudi stopiti v dialog, napredovati in najti skupno stališče zato da bi pač bili močnejši, kar se ZVP tiče. Roberto. Ma poco da aggiungere. Eh, Bolj malo bi dodal k temu, kar smo slišali. Mislim, da so bili prispevki na precej isti ravni glede tistih elementov, ki so v našem issue paper izpostavljeni kot centralni. Vsekakor mislim, da kar se tiče našega političnega stališča, je najpomembnejši element ta, ki zadeva prav ontološko, bistveno vprašanje odnosa med službo za zunanje delovanje in komisijo. Zato so bila vprašanja kolege Salafranka zelo pertinentna. In eh, o tem smo razpravljali že na naši prvi razpravi leta 2010. Vsekakor problem je naslednji, po mojem mnenju. Prizadevanja, ki smo jih izkazali na zadnje z Madridom so šla v smer, da bi imeli širšo službo, kot bi to želela komisija, ampak bližjo komisiji, kot bi si to želele države članice. To je po mojem mnenju neizogiben interes. Seveda bi si komisija verjetno želela kaj drugega vendar pa bi v tem primeru bila nevarnost v tem, da znotraj službe ne bi bilo vključeno vse, kar je prej spadalo pod skupno um, varnostno in obrambno politiko. Torej, predvsem gre tukaj za to, da se ne bi stvari preveč premaknile na medvladno raven in zato moramo stvari to umestiti bolj trdno v bližino oziroma znotraj delovanja komisije. V bistvu vemo, da gre tle tu za zelo zahtevno nalogo in da se ukvarjamo s kvadraturo kroga. Vendar ne gre za to, da bi sedaj želeli biti bitko, da se spet vrnemo v tretje poglavje proračuna in drugim vprašanjem, ki so s tem povezana, ampak gre za to, da skušamo doseči, da ta obsežnost nalog, ki so zaupene tej službi, ne bi negativno vplivala na to središčno skupnostno metodo delovanja. In tudi funkcija usklajevanja ne bi smela postati predmet prilaščanja na medvladnem delovanju med državami članicami, ampak bi to moralo ostati bolj znotraj komisije in metode skupnosti. Poleg tega se strinjam z gospodom Danžanom, da ne gre tukaj za neko poenotenje, ampak za boljšo koordinacijo. Pričemer je treba upoštevati tudi specifičnost struktur, ki se uporabljajo za krizno delovanje in za vojaška posredovanja. Jasno je, da moramo tukaj zagotoviti dovolj močno strateško ulogo in na operativni ravni pa moramo razlikovati civilni in vojaški del delovanja. Hkrati pa omogočiti povezovanje med njima. In to v okviru močnega usklajevanja na podlagi geografskih testov. Tako da nobenega dvoma ni, tudi glede strukture za upravljanje kriz, da je tu potrebno še marsikaj storiti. Ampak da je treba pri usklajevanju tega delovanja iti še dlje in da to predstavlja pomembno novost, ki jo moramo podpirati in spodbujati. Hvala. Bene, allora è concluso con la replica del relatore, del correlatore. No, sedaj smo zaključili z repliko soporočevalca gospoda Gualtierja in zato gremo lahko k naslednji točki, ki je predvidena za zaprtimi vrati in zato prosim, da vsi tisti, ki nimate pravice oziroma pooblastila za to, da prisostvujete, da zapustite dvorano.